So, good afternoon, everyone. Lep pozdrav sem. Coming. Let's start. Hvala, da ste tu. Začnimo z današnjo sejo. Prva točka je sprejetje dnevnega reda. Imamo predlog poročevalca, da bi predstavili točko šest eh, v zvezi eh, torej, eh, obravnavo mnenja za točko 8. Če nišče ne ogovarja, oziroma če nišče nima pripom, potem lahko sprememo dnevni red s to spremembo. Imam tudi nekaj najav. Najprej pogajanja skladno s členom 69F poslovnika o dosjeju ETS. Ta dosje se je z plenarnega zasedanja vrnil v odbor Envi za pogajanja. Predstaviti vam moram ekipo. Predsedovala ji bom jaz sama, sicer pa bo to tu poročevalec gospod Duncan in poročevalce v senci gospod Pelet, gospod Gutland, gospod Gerbrandi, uh, gospa Konečna, gospod Ekaut, gospa Evi in gospa Dornano. Poleg tega pa bo prisoten tudi pripravljalec mnenja iz ITRE, ki je pridružen odbor v tem primeru in to je gospod Federli. Potem vam moram napovedati, da je naše zasedanje 9. marca popovdne odpovedano. Za dopoldanski del zasedanja boste dobili eh, dnevni red v kratkem. Eh, kar pa zadeva jezikovni režim, naj povem, da imamo danes in jutri 21 jezikov eh, na voljo za tolmačenje in kot običajno so vsi dokumenti na voljo preko aplikacije e-meeting, pa tudi naše zasedanje se kot običajno prenaša po spletu. Naslednja oziroma prva vsebinska točka na dnevnem redu, e, je seznanitev s priporočili koordinatorjev z dne 31. januarja 2017. Prejeli po elektronski poti in če ni komentarjev, potem eh, lahko to sprejmemo. Zdaj pa prva točka za razpravo. In sicer gre za gnojila. Predvidena je obravnava osnutka mnenja in sicer gre za določitev pravil o dostopnosti na trgu gnojilnih proizvodov z oznako CE. Kot rečeno, predvidena je obravnava osnutka mnenja, pročevalka je gospa Gardini in za uvod, ker dajem besedo njej, izvolite. Hvala, gospa predsednica poskušala bom biti znotraj časa. Kot ste že rekli, razpravljamo o predlogi uredbe. Trenutna uredba, naj poudarim, oziroma trenutna pravila eh, se dotikajo različnih eh, gnojalnih proizvodov, ampak gnojila ES, v bistvu konvencionalna in mineralna gnojila iz eh, primarnih surovil in nekatere pomenijo ehm, tudi veliko Eh, proizvodnjo CO2 oziroma eh, velike izpuste in trenutna pravila ne govorijo o mojitvah eh, težkih kovin, kot so onesnaževala in fizične nečistoče. Zato je novi predlog komisije tak, da zaobjema širši razpon gnojilnih proizvod, vključno tudi z gnojili iz eh, sekundarnih surovin ter postavlja omejitve za težka kovina eh, v gnojilnih proizvodih. Mislim, da smo vsi to eh, prebrali, ta predlog uredbe oziroma pravil, ker na ta način vemo, da bodo vsa gnojilna proizvodi bolj dostopni na trgu in to bo tudi v skladu z krožno gospodarstvom če gremo v to smer, bomo naredili pomemben korak naprej in ta predlog je, eh, temelji na eh, dosedanjih dobrih praksah eh, krožnega gospodarstva. Naš namen torej ni oslabiti to, kar že obstaja, ampak okrepiti in ustvariti nove priložnosti. Gre seveda za eh, zaščito okolja, pa tudi ljudi, živali in rastlin v povezavi z zmožnostjo ohranjanja tega sektorja, tega proizvodnega sektorja eh, na čim bolj konkurenčni in učinkoviti ravni. Zagotoviti je ravno tako treba, da se eh, osnovni eh, viri izrabljajo na tak način, da bomo še vedno zadovoljevali potrebe vedno bolj raztočega prebivalstva. Torej, naš pristop tukaj mora uh, upoštevati vse te vidike, ki sem jih naštela. Uh, še zlasti, uh, ko gre za onesnaževala. Eh, za, in naš odbor eh, je tukaj eh, izredno in izključno odgovoren. Tukaj se posebej torej izpostavlja problem kadmija. To je gotovo najbolj občutljiva točka. Kajti kadmi je element, ki je sestavni del fosfatnih mineralnih gnojil in posledično te vsebujejo eh, velike eh, vrednosti. Ehm, Kadnja na kilogram, ki je lahko od 10 eh, do 200 mg. Kajti vedeti je treba, da kadmij nikakor ne deluje kot gnojilo, lahko pa škodljivo deluje na varnost, na zdravje, na podtalnico in na biotsko raznolikost. Zato moramo posebej postaviti uh, omeje in v predlogu komisije je predvideno postopno zniževanje uh, vrednosti kadnija na kilogram z 60 mg, po treh letih na 40 mg in potem naprej na 20 mg v obdobju 12 let. Uh, E, ta naša, e, naš odbor je e, v obvestilu o kadmiju izpostavil, da je vredno 40 mg predvsej zahteven v smislu dodatnih investicij v proizvodnjo in da se lahko isti rezultat doseže lahko s tako imenovanim mešanjem različnih fosfatnih rud. Eh, glede 20 mg, pa komisija eh, meri, meni, da je eh, težko postaviti ustrezno raven srednjeročno in seveda bo to imelo vpliv na celoten trg gnojilnih proizvodov. Na tem področju, po mojem, moramo sodelovati, tako da bi našli prave poti, ki bodo izvedljive in kjer se bodo eh, lahko upoštevali tudi eh, vidiki eh, najvišje zaščite okolja in zdravja, tako kot smo že rekli. Predlog komisije govori o tehniki odstranjevanja kadmija. Ta tehnika je bila predmet razprave na delovni skupini 25. januarja. To ni razširjena tehnika ali metoda. Trenutno se izvaja samo v laboratorijih in ta metodologija se težko povezuje z okoljevarstvom in Prav gotovo jo je treba izboljšati ali pa je treba poiskati drugačne načine. Kar pa se tiče blendinga, uh, ni možno vedno uh, med sabo mešati rodnine, ki imajo zelo različne značilnosti, kajti v takih primerjih lahko uh, so proizvodi eh, oziroma gnojila manj kakovostni, če zmanjšujemo količino kadmija, eh, bomo eh, dobili gnojila, ki kjer potrebujemo večje količine, zato moramo vsaj deloma upoštevati, kakšni so iztržki glede na kadmi na enoto. Očitno Če začnemo pri 60 mg, se moramo zavedati, da je to eh, ambiciozen projekt. 60 eh, mg so bistveno nižje kot naprimer druge po svetu, Japonska, Avstralija, Nova Zelandija, Kanada. Te imajo eh, višje, celo dvakrat višje meje postavljene ali celo trikrat, pa so to države, ki so zelo občutljive na okoljevarstvo. Prav gotovo eh, je to zelo, zelo ambiciozen predlog in rezultati bodo pomembni. Kot eh, eh, Evropa bomo verjetno spet prišli v prvo vrsto, bomo vodilni na tem področju zaščite. Vendar pa iz delovne skupine, ki je vsega, Eh, ki smo jo oblikovali in na kateri smo razpravili 25. januarja, izhaja, da dan danes je glavni način za zmanjševanje onesnaženosti tal eh, po eni strani eh, nove strategije za povečanje učinkovitost fosfatnih gonojil, po drugi strani pa imamo natančno kmetovanje, eh, kjer se minimizira sploh uporaba gnojilnih proizvodov. Če se torej um, odločimo, da bomo sprejeli uredbo tako, kot je uh, zastavljena, lahko uh, postanemo preveč uh, ambiciozni in, uh, in sredotočili se bomo na neko natančno kmetovanje, ki ni um, na eh, široko izvedljiva in je uh, eh, omejeno, samo na, uh, eh, omejeno samo na mineralno gnojila. Uh, tukaj je treba predvsem upoštevati to stališče, kombinacijo z eh, revizijsko klauzulo, kjer komisija, se od komisije zahteva, da eh, ponovno premisli ali preuči postavljanje eh, spodnjih vrednosti in osredi, osredotoči naj se na vpliv na onesnaženost tal, in eh, tudi upošteva eh, razvoj tehnologij za odstranjevanje kadmija, ki bodo gotovo do določenega trenutka v prihodnosti še razvile. In eh, upam, da bomo lahko učinkovito razpravljali tudi o še enem vidiku in sicer kako bomo upravljali z kadmijem, ki nastane kot produkt odstranjevanja kadmija. Eh, to je problem, ki ga še nismo rešili. To je osnovno vprašanje. Potem so tudi drugi vidiki, ki jih bom na hitro omenila, da ne porabimo preveč časa. Pa bomo potem mogoče poznaje o tem bolj natančno razpravljali. Imamo uh, proizvode, tako imenovane za dvojno rabo. Te proizvodi so sestavljeni z istih sestavin kot eh, fitosanitarna sredstva in tukaj treba jasno razlikovati med dvema kategorijama. Potem so uh, biostimulanti, ki delujejo na osnovi mikroorganizmov. Um, dovoljene meje z mikroorganizmom v predlogu uredbe. Ured, so uh, preveč nizke, preveč omejevalne za uh, tiste, ki že uporabljajo tehnike za uh, dos, uh, iz proizvodnjo mikrobnih produktov. Potem uh, mikroorganizem, ki ni vključen na seznam, uh, bi morali tudi uh, dovoliti. Um, razne pristojni organi, kot so EFSA in tako dalje. Uh, ravno tako je treba razmišljati tudi o drugih eh, tehnologijah, pa tudi manjše zadeve, eh, definicije, bolj jasno informiranje kmetovalcev, bolj jasne eh, opredelitve. Ampak tukaj se bom omejila in raje prisluhnila vašim pripombam. In predvsem sem tukaj zato, da uh, slišim od vas vse tisto, kar želite povedati, kajti po mojem mnenju je najboljši način, in to se je že večkrat izkazalo uh, pri um, eh, ETS-u in drugih sistemih, da pridemo do nekega konkretnega rezultata, ta, da čim bolj povežemo različna stališča, uh, um, kajti imamo zelo raznolika mnenja in če želimo biti konkretni in realistični, jih moramo med seboj povezati, vključiti vse in na ta način bomo dosegli zares zadovoljivi rezultat. Najlepša hvala, gospa Gardini. Hvala za to izčrpno predstavitev in za pozitiven pristop k temu dosjeju. Zdaj pa besedo dobijo poročevalci v senci. Najprej gospod Pop. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Hvala tudi gospe Gardini za pregled trenutne situacije in za predstavitev odsnutka mnenja. To mi zdaj dovoljuje, da se dotaknem nekaterih specifičnih točk, ki so po mojem mnenju problematične ali pa vsaj niso povsem jasne, če se drugače izrazim. Tudi sam pozdravljam predlog komisije. Mislim, da gre za dober predlog. Veliko trdega dela je bilo van uloženega, ampak mislim, da naš odbor ne sme eh, podkopati predlaganega besedila zlasti, kar eh, zadeva onesnaževala. Eh, poleg eh, tega se strinjam s pročevalko, kar zadeva meje za težke kovine zlasti svinec. Mislim pa tudi, da bi v nadaljnih pogajanjih morali dodelati opredelitve, ki se uporabljajo, vključno s formulacijo, kjer je govora o ravnovesju med različnimi socialnimi vidiki, kajti tu prihaja do določega nasprotovanja, kajti če je za nas na prvem mestu človeško zdravje, potem tega ne moremo nekako postavljati pod vprašaj s tistim, kar je zapisano ob koncu tega stavka, ampak morda je. Težava lahko tudi v prevodu pozdravljam tudi predlog, kar zadeva znižanje meja za kadmi v gnojilih z eh, 60 na 40 po treh letih in potem na eh, 30 v nadaljnih 12 letih, kar je zelo koristno eh, za ljudi in za okolje. Če bi pustili meja pri 60 mg kot eh, predlaga pročevalka, bi se meni to zdelo nekako kontroverzno. Tako da mislim, da moramo razmisliti o drugačnem pristopu, ki bi pomenil hitrejše znižanje meje za kadmi. Kajti, kot vemo, je kadmi res eno od eh, najbolj škodljivih onesnaževal, poleg že omenjenega svinca. In tudi pri svincu predvidevamo uvedbo precej strožjih omejitev. Znanstvena podlaga je skopa, ni dovolj znanstvenih informacij, e, to smo slišali, ampak to pravzaprav niti ne drži, kajti obstaja vrsta študij na tem področju, naprimer študija Smolders iz leta 2013. Tudi ta študija potrjuje, da je potrebno uvesti omejitve oziroma postopoma odpraviti oziroma ustaviti uporabo eh, kadmija. Tam se omenjajo eh, mejne točke kot eh, naprimer 18 mg, potem vrednostjo naj se kadmi ne bi več akumuliral v tleh. No, O tehničnih točkah se bomo še pogovarjali, to vključuje tudi različne tehnologije, ki naj bi se uporabljale za odstranjevanje kadmija. Upam pa v vsakem primeru, da bo ta uredba spodbudila nadaljne raziskave in nadaljne iskanje načinov za odstranjevanje kadmija. Izkazalo se je, da nekatere tehnologije niso pravzaprav uporabne v praksi. Na kitajskem so nekaj tehnologij eh, zavrnili, eh, tam imajo namreč precej strože omejitve. In glede na to, da je za nas na prvem mestu zaščita zdravja ljudi, ne smemo sprijeti uvoženih gnojil, ki vsebujejo veliko tovrstnih snovi. Eh, Poročevalka predlaga tudi nova pravila glede označevanja oziroma znake CE. To eh, pozdravljam, sem pa uložil tudi predlog spremembe, kar zadeva prost, prostovoljno označevanje vsebnosti kadnija v proizvodu. To bi bila ena od potencijalnih rešitev za ta problem. Eh, še eno področje, ki se omenja, so Eh, biostimulanti, eh, potrebovali bi opredelitev tistih hranil, oziroma hranilnih snovi, ki eh, ne preidejo v rastline, temveč ostanejo v prsti. Potem je tu še vprašanje formaldehida. V nekaterih primerjih je možno, da je formaldehid uh, strukturno vezan, ne kemično vezan. Poleg tega pa je tu še vprašanje tako imenovanih gnojil, ki temeljijo na lignitu, šoti uh, in drugih naravnih materijalih. Uh, eh, Tu je tudi zelo problematično področje. Za zaključek, gospa predsedajoča, pa bi prosil komisijo, da pokomentira meje kadmija. Prosim, torej, če lahko pokomentira predloge sprememb 30, 31 in 32 glede tekočih gnojil. Zelo bi me zanimalo njihovo mnenje. Najlepša hvala. Naslednji je gospod Nikolson, ki ga ni, potem pa gospod Federlin. Najlepša hvala in hvala za uvodno predstavitev. Razprava o kadmiju ni nova, pravzaprav teče že stoletja. Na švedskem smo že uvedli eh, zelo stroge standarde eh, za eh, raven kadmija ali, in to leta 1985. Ti standardi so strožji od tega, kar se zdaj tu predlaga. Eh, švedska, finska, danska, avstrija in mađarska že imajo eh, ostrejša pravila in v teh državah je prišlo do Eh, velikega nezadovoljstva tudi med ljudmi, ker vedo, kakšne so, kakšno tveganje prinaša izpostavljenost kadmiju. Moramo seveda upoštevati, da obstaja tudi možnost, da določene države članice sprejmejo drugačna pravila. Tu zdaj govorimo o eh, enakih harmoniziranih standardih za Evropsko unijo z možnostjo izjem. Ampak če ne bomo uvedli vsaj tega, kar eh, predlaga komisija, potem mislim, da je prav, da omogočimo tistim, ki želijo, eh, da gredo hitreje. To bi pomenilo celo vrsto izjem in to bi pomenilo, da bi države, ki že ima strožja pravila, lahko zaprosile za izjemo. Ampak tega bi se bolje lotili, če bi uvedli neke standarde, ki bi bile eh, bliže eh, temu, kar želimo. Eh, Eh, in bi potem države lahko svojim potrebam nekoliko prilagodile vrednosti. Seveda pa bi bila prepovedana, morala biti prepovedana trgovina z eh, gnojili, ki vsebujejo več kot eh, je meja kadmija. Vprašanje je torej, ali želimo korakati po tej poti eh, hitreje ali počasneje. Eh, ta možnost obstaja in mislim, da bo ta možnost obstajala tudi še potem, ko bo ta uredba v veljavi. Vemo, kakšne težave se pojavljajo v zvezi s kadnjem, gre za. Eh, karcinogeno snov, ki prinaša ogromne stroške za našo družbo. Že v 90-ih se je začelo razpravljati o različnih tehnologijah, kako odstraniti kadmi iz eh, mineralnih fosfatov. Eh, in tar, te razprave so intenzivne in v teku po eh, celem svetu. Potem je s tem nekako delamo povezano tudi vprašanje, Eh, živalskega gnoja, veliko fosfatov že imamo v gospodarstvu, ampak zaradi kadmija, ki ga eh, dodajamo, ni mogoče uporabiti vsega živalskega gnoja. Eh, in eh, imamo torej fosfate, s katerimi pravzaprav sami onesnažujemo. Vem, da se bomo v tem procesu sredotočali predvsem na kadmi, čeprav to ni edini relevanten element, ampak eh, tu so razmerja med državami, med državami članicami, ter članicami in nečlanami eh, eh, precej različna. Ne pozabite na to možnost, da lahko uvedemo tudi različne vrednosti, vendar pa seveda tistim z najslabšimi vrednostmi, tistih izdelkov, ki imajo presežene mejne vrednosti, ne moramo dovoliti na trgu. Skratka, ključno je, da ne naredimo koraka nazaj na področju, ki ima eh, velik učinek na vsakodnevno zdravje ljudi. In vse to, kar bi želeli, je izvedljivo. V številnih državah so pravila že v veljavi in ne dvomim, da je v vseh teh letih tudi tehnologija premaknila še kako mejo. Najlepša hvala. Zdaj pa gospod Ek. Izvolite. Najlepša hvala, predsedujoča. Hvala tudi gospe Gardini za podrobno predstavitev osnutka poročila. Glede na to, da so gnojila velik vir emisij kadmija v okolje, bi morali po mojem mnenju zagotoviti, da mejne vrednosti za kadmij v gnojilih eh, ostanejo oziroma se opredelijo na čim nižji ravni. S tem, ko se eh, kadmi sprošča v zrak, prihaja tudi v tla, v potalnico, v eh, vodo in zrak in to seveda pomeni, da se ta zelo nevarna snov nabira tudi v organizmih živih biti. In najbolje bi bilo, če bi seveda mejne vrednosti maksimalno omejili, kajti študije kažejo, da je obstoječo kontaminacijo tal eh, s kadmijem zelo težko in dolgotrajno povrniti v prvotno stanje. Uh, In mislim, da je prav, da se pri svojem delu osredotočamo predvsem na zdravje. In to je tudi razlog, zakaj podpiram predlog komisije za, počas, za postopno opustitev kadmija v fosfatnih gnojilih. In to je eh, pomembno tudi z vidika varstva hrane in okolja. In tudi v teh pravilih se mora to odražati. Eh, kajti naše cilje na področju varstva okolja bomo dosegli šele, če bomo v naše eh, kmetijstvo v večji meri unesli določena temeljna načela. Eh, ekološka pridelava lahko zagotavlja eh, hranljiva in varna živila, čist zrak, varno vodo. Imamo samo eno zemljo in to zemljo moramo ohraniti in eh, To seveda terja tudi, da razpravljamo naprej o še v nekaterih točkah, zato da bi prišli do najboljšega rezultata, zlasti za zdravje ljudi in zdravje živali. Hvala. Najlepša hvala, zdaj pa gospod Hozling. Ja, meine, Sie gehen, Damen und Herren. Najlepša hvala, gospe in gospodje. Eh, sam mislim, da je poročilo komisije korak naprej in lahko kar takoj pridem do tiste točke, kjer se sporočevalko ne strinjam, čeprav se zahvaljujem za poročilo. In to je eh, točka 60 eh, mg kadmija in tega, kar predlaga poročevalka, da bi pri tej omejitvi ostali. Mislim, da ne moramo resno zapisati, da bomo zavrnili predlog komisije, no tudi sam sicer mislim, da bi ga morali eh, izboljšati, ker se mi zdi petletno okolje predolgo, ampak da bi zdaj mi kot odbor za okolje rekli, da eh, bi želeli ohraniti mejo pri 60 mg, eh, s tem bi se dejansko osmešili. Ni argument, da to ne bi bilo tehnično možno, pač zadeva postane nekoliko dražja, ampak to ne pomeni, da tega ni mogoče storiti. In v vsakem primeru eh, moramo upoštevati, da je na prvem mestu človeško zdravje. In eh, nikakor se ne moramo temu izogniti tako, da navajamo enostavno eh, neke navidezne tehnološke argumente. Tako da mislim, da bi morali slediti komisiji in reči ne v 12 letih, ampak v polovici tega časa bi pravzaprav lahko eh, dosegli željeni cilj. Mislim, da si moramo zastaviti vprašanje, zakaj ne bi imeli ambicioznih ciljev, kot jih je predvidela komisija, ki so izvedljivi. Eh, no, tudi pri drugih zadevah bi lahko bili bolj ambiciozni. Imamo vedno več eh, težav s PFT. Eh, to je snov, ki se tudi v vedno večji meri kopiči v okolju, tudi v organskih gnojilih in tudi tu bi morali predvideti strože mejne vrednosti. Enako velja za eh, živo srebro, eh, kajti še vedno so načini, kako živo srebro prehaja okolje in to bi morali čim bolj omejiti. In mislim, da se moramo kritično vprašati, glede na to, da gre za ambiciozen predlog, eh, kaj bomo naredili na področju nadzora. Kajti, eh, seveda, kadar gre za zelo ambiciozne predloge, je najbolj bistven element ravno to, da pozorno spremljamo izvajanje in tu bo potrebno stvari še nekoliko dodelati. Mislim, da se strinjamo, da moramo tu. Eh, uveljaviti najstrožje norme, da ne smemo popuščati, ne smemo popuščati eh, lobistom in eh, sektorju in mislim, da imamo tu eh, dožnost do okolja, da smo predvsej bolj ambiciozni, kot pa to predlaga pročevalka. Najlepša hvala. Hvala. Zdaj pa gospa Evi. Hvala, gospa predsednica kolegici Gardini se zahvaljujem za predlog, ki ga je danes predstavila eh, glede uredbe oziroma eh, novih pravil za gnojilne proizvode. Strinjam se z drugimi, ki eh, so govorili o kadmeju. Predlog komisije je že sam po sebi ambiciozen, to je dobro izhodišče. Imamo določene pomisleke, uh, glede eh, časovnega zamika uvajanja spodnjih meja eh, skozi čas in eh, tudi glede na dosedanje študije, znanstvene ugotovitve in lastno izkušnje. Verjetno se bomo uh, v navezali za določenimi predlogi eh, sprememb, eh, zlasti, ko gre za eh, organske snovi in mešanje z biološkimi snovmi. Torej, tukaj je treba razjasniti uporabo terminologije, tako da ne bi prišlo do nerazumevanja ali napačnega razumevanja. Ravno tako se nam zdi pomembno navesti komponente v organskih gnojilih in to mislimo tudi, da je korisno, da bi eh, vedno bolj <clears throat> prehajali na biološko kmetovanje. Eh, pri tem pa seveda moramo eh, tesno sodelovati z vsemi v sektorju, tistimi, ki vsemi uporabljajo gnojilne proizvode. Poročevalka uh, govori o eh, podaljšanju seznama mikroorganizmov, ki se lahko uporabljajo kot biostimulanti. Eh, zelo se z njo strinjamo, komisija predlaga le štiri in gotovo je treba ta seznam razširiti. Še vedno pa smo zaskrbljeni glede kadmeja. Eh, upam, da bomo med eh, to razpravo našli eh, nek rešitev, nek skupno stališče, ki bo pa še vedno dovolj ambiciozno. Kajti vendar smo odbor za okolje Evropskega parlamenta in ne moremo si dovoliti, da bi predlog komisije ošibili na mesto, da bi ga ukrepili. Je pa odlično izhodišče. Najlepša hvala, gospa Godin. Najlepša hvala predsedujoča, hvala gospe Gardini za predstavitev. Po mojem mnenju predlog komisije odpira več vprašanj, kot pa jih rešuje. Prvo vprašanje je eh, povezano s samo relevantnostjo tega predloga. Ali to, kar terjamo od eh, podjetij, bo dejansko vplivalo na zdravje ljudi in na okolje? nimamo dovolj razpoložljivih tehnologij, tiste, ki jih imamo, so zelo drage in eh, energetsko potratne. Eh, in vprašanje je, kako bodo proizvajalci eh, prenesli dodatne stroške. In mislim, da se lahko približamo novemu škandalu Dieselgate, če bomo proizvajalcem nalagali previsoke zahteve, zlasti glede na to, da je okoljski učinek uprašljiv. Druga zadeva, kar nas skrbi, je eh, vpliv eh, na države izvoznice, naprimer eh, Maroko in Tunizija, kjer utegne to vplivati na. Uh gospodarski razvoj, kajti podjetja v teh državah so veliko vložila v, v to, da spoštujajo mednarodne standarde in nedvomno bi v tem primeru morali predvideti določene odškodnine ali nadomestila. Potem pa so tu še ostanke veterinarskih eh, zdravil v eh, Eh, tistih gnojilih, ki se izdelujejo iz živalskih stranskih proizvodov. Ali se je komisija ukvarjala s tem vprašanjem, tu ga ni obravnavala ali lahko tu pričakujemo eh, kak drug predlog? Ehm, in pa vprašanje je seveda tudi, kaj bomo naredili s kadmijem, ki ga bomo eh, odstranili iz gnojil. V vsakem primeru pa se zahvaljujem gospe Gardini za njeno poročilo. Najlepša hvala. Zdaj pa še ostali govorniki na seznamu. Najprej gospod Ruiz. Hvala, gospa predsedujoča. Tudi sama se zahvaljujem eh, poročevalki za podrobno predstavitev in za pojasnila, ki nam jih je podala. Predstavljam si, da je to mnenje povzročilo komisiji nekaj skrbi. Brala sem uh, tudi. Uh, intervju s komisarko, ki pravi, da je zelo zaskrbljena eh, nad rezultati našega posvetovanja in našega dela na področju gnojil. Nekaj je jasno, v dosedanji razpravi se zdi, da nihče ne nasprotuje dvema temeljima če, eh, ciljema komisije, namreč spodbujati uporabo organskih eh, gnojil in postopoma zmanjšati količino nasnaževal v gnojilih. In tu uh, mislim, da uh, je predviden velik korak naprej in uh, to podpiramo tudi z našimi predlogi sprememb. Uh, kar pa zadeva kadmi, se gospa Gardini ne strinja s pročevalko glede praga, glede mejne vrednosti, uh, glede prehoda na. Um, mejno vrednost 20 mg. No, čeprav vem, kakšni so cilji, še vedno nimam jasne predstave o načinu, eh, kako bi te cilje dosegli. In vprašanje, ki jih je eh, odprla tudi pročevalka eh, in ki je tudi za nas zelo relevantno, je, kako uresničljivo je v praksi vse to, kar, česar bi si tu želeli mislim, da moramo na to gledati bolj globalno. Ne gre samo za gospodarski vidik, ampak dejanska izvedljivost na terenu, tudi kar zadeva kmete, kar zadeva alternativne možnosti, tudi vsi ti vidiki so pomembni in zato bi želela zastaviti več vprašanj komisiji. Uh, zakaj ste torej predlagali to lestvico 80-60-40-20 mg? Uh, Zeleni pravijo, da ta napredek ne, ne bo dovolj hiter, ampak e, zakaj ste se torej odločili za, za tako pot? E, prisluhnila sem strokovnjakom in e, nekateri so že povedali, da je to težko uresničevati težko bo priti že na 60 mg, kaj šele na končni cilj 20 mg. E, imamo tudi oceno učinka in kaj nam ta pove glede učinka na kmete, kakšne so alternative, ki so na voljo. In tu ne mislim samo ekolož na ekološko pridelavo. In pa seveda je tu tudi vprašanje dodatnih stroškov. Ste te stroške ocenili, ste, ste izračunali, kakšen bo njihov učinek In uh, potem so tu še uh, stranski učinki, tako rekoč. No, sama sicer se ne ukvarjam s kmetijstvom, ampak opozorili so me na to, da uh, obstajajo tudi določeni stranski učinki, uh, ker bo k, zaradi manj kadmija gnojilo manj koncentrirano, ga bodo uporabljali več. Uh, in bojim se, da lahko v končni fazi tu dosežemo še več negativnih učinkov, kot jih je bilo priva, eh, prvotno. No, domnevam, da so eh, strokovnjaki komisije vse to preučili in da zato torej bodo brez težav odgovorili na moja vprašanja. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa gospod Temes Makar. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Ja, seveda moramo zagotoviti, da bomo olajšali prehod na kružno gospodarstvo in zato je ta dosej tako pomemben. V zvezi z današnjo razpravo pa bi se dotaknil treh točk. Najprej mislim, da je bistveno, da imamo povezavo med trgovino oziroma prodajo in uporabo eh, surovin trgnojil, torej da imamo povezavo med to uredbo in uredbo o nitratih. Eh, trženje in uporaba sta tu ločena in dokler je to tako, s to uredbo ne bomo dosegli ciljev. Države članice in regije bodo lahko uporabljale pravila iz uredbe o gnojilih, eh, kar zadeva eh, uporabo komposta, kar zadeva okrepljeno rabo organskih gnojil in tako dalje. Eh, potem nadalje, tisto, kar je tudi pomembno, je, kako bomo uh, opredelili tiste proizvode, ki so prišli do končne točke, kot temu pravimo. Res moramo zagotoviti ustrezno raven kakovosti in opredeliti moramo jasne kriterije, pa tudi sam proizvodni proces uh, in eh, kako, standarde kakovosti za končne proizvode. Eh, gnojilo lahko dobi eh, oznako na končni točki, samo če bo izpolnjevalo vse te eh, specifične pogoje. Mislim, da je komisija na tem področju precej ambiciozna, da tega ne smemo spodkopavati, kar zadeva kadmi in mislim, da se ne moramo privoščiti korakov nazaj. Eh, Zdi se sicer, da so nekatere stvari danes na prvi pogled neuresničljive, ampak ta zakonodajni akt mora spodbuditi inovacije, jih podpreti in sam bom v tej smeri uložil tudi nekaj predlogov sprememb. Najlepša hvala, gospod predsednica. Jaz sem poročevalec v odboru Agri in zame je to zares eh, pomemben in zanimiv dosje. Eh, želel bi nekoliko eh, opisati kontekst, kot je kolegica že omenila, veliko potencijala obstaja pri ponovnem pridobivanju hranil. To je bistvo krožnega gospodarstva, tako da ne bi bilo nobenih eh, smeti oziroma eh, odpadkov in potrebujemo ta eh, pristop vidkosti, če lahko rečem. Jasne kriterije moramo postaviti, kdaj stranski živalski produkti niso opredeljeni več kot taki, ampak se lahko uporabijo kot hranila in kot vir za gnojila. In isto velja za. Eh, uporabo človeškega blata, eh, komposta. To so vse organski viri, ki jih lahko uporabimo za to, da iz njih pridobimo eh, hranila in to uporabimo kot gnojila. Ključnega pomena je, da imamo jasne kriterije. Torej. In nekateri, da bi to jasno dosegli pri iz. Um, uporabi, eh, je to eh, bistveno v zakonodaji. Eh, to je vse treba jasno definirati, da ne bo več diskriminacije med hranili. Sedaj namreč hranila lahko uporabljate iz različnih organskih snovi, če pa uporabljate hranila iz um, uh, iz uh, um, gnojila uh, živalskega izvora oziroma uh, potem pridemo do uh, preseganja vrednosti dušika in tukaj je treba to povezati z uredbo iz, uh, o dušiku oziroma spodnjih vrednosti in uh, da se. Uh, potem spet spremeni obravnava in definicija oziroma možnosti uporabe uh, ži živalskih iztrebkov oziroma živalskega gnojila. Uh, pri fosfatov Eh, imamo uh, veliko odvisnost od uzvo, uh, uvoza, celo o eh, 95 odstotkov fosfate pa lahko v Evropski uniji zmanjšamo celo za 30 odstotkov ali celo manj, če upoštevamo vse uh, druge možnosti pridobivanja glede. Uh, kadmija, imamo tukaj kot odbor NB eh, izključne pristojnosti, eh, vendar z vidika kmetovalca eh, moramo reči, da kmetovalca ne smemo kriviti zaradi prisotnosti kadmija v gnojilih. Eh, razprave potekajo tudi v zdravstvenih organizacijah in enostavno ni pošteno, da bi kmetovalca um, krivili za to, kar pravzaprav proizvaja, uh, dela proizvajalec uh, gnojil. Uh, pa tudi stroški teh uh, velikih, um, nizkih meja za kadmi, kako bo to vse skupaj vplivalo na kmetovanje in glede biostimulantov, popo stimulantov, popolnoma se strinjam z vsemi in tudi eh, pripravljalko mnenja, da je tukaj eh, potencijalna uporaba mikroorganizmov pomembna za boljšo učinkovitost in odpornost eh, gnojil, ne moremo pa tukaj si dovoliti neke uh, luknje. Uh, da bi na ta način eh, dovoljevali um, določene druge proizvode, ki so prepovedani. Najlepša hvala. Strinjam se z tem, kar je rekel kolega, pa tudi Jan Hartmann, moj kolega iz Nizozemske. Govorimo o pomembnih vidikih in Eh, to je eh, pomembno vprašanje v raznih predvolilnih kampanjah na nizozemskem. Govorimo o gnojilah, gnojilih in res ljudje eh, si želijo zelo učinkoviti gnojil. Trenutna pravila oziroma uredba so zelo zastareli. Potrebujemo več organskih gnojil in ta. Uh, Uredba je seveda del svežnja o grožnem gospodarstvu in zadeva um, ruralna področja. Uh, birokratska zakonodaja ne sme tukaj razvoja še naprej preprečevati, ampak eh, moramo omogočiti krožno gospodarstvo in omogočiti moramo zaključevanje kroga. Uh, kot rečeno, moramo dati možnost za eh, recikliranje organskih eh, tokov eh, kemikalij in gnojila so tukaj zelo pomembna, kot, naprimer, kot je naprimer pridobivanje hranil iz živalskih stranskih eh, proizvodov. Pri tem ne smemo pozabiti na eh, minimalne koncentracije kadmija in dušika. Eh, kmetovalce moramo vključiti v krožno gospodarstvo in poročevalki se moram zahvaliti, da je to tudi že sama naredila. Imamo učinkovite organizacije, in eh, zagotoviti moramo eh, enako obravnavo vseh vrst eh, gnojilnih proizvodov, vključno z organskimi. Uredba o dušiku pa ne dovoljuje razvoja organskim gnojilom in te, v to smer ne smemo nadaljevati. Gnojila je treba nadzorovati, to je eh, res in eh, mora se zagotoviti popolna biorazgradljivost eh, v dveh letih, vendar po drugi strani to ni izvedljivo. Obstajajo tudi drugi vidiki, ne le kadmi postavljen najnižja vrednost 20 mg na kilogram je nekaj, kar je neizvedljivo in prav gotovo um, tudi eh, gospodarsko neupravičeno. Eh, zanima me, kaj pravijo proizvajalci, ampak ne smemo jim onemogočiti dela. Slize. Ja, najlepša hvala predsedujoča, najlepša hvala gospe Gardini za osnutek poročila. Strinjam se z njo, da moramo najti ravnovesje med tem, kar je tehnično možno. Uh, Eh, med tem, kar prinašajo znanstveni pomisleki in med potrebo, da bi v čim večji meri zmanjšali količino onesnaževal. Eh, Tudi sam sem videl to novico eh, o gospe Vjankovski in mislim, da je prav, da eh, vsi razmislimo o tem, ampak tudi komisija mislim, da se bo morala ustrezno odzvati na vse ugovore, ki jih je predstavila gospa Gardini in drugi kolegi. So torej alternative dejansko na volje, kar zadeva. Eh, ekološko poreklo je to tudi vprašanje in ali so alternative. Eh, tudi potratne oziroma ali povzroča veliko emisij CO2. No, kadmi je seveda zelo škodljiva snov, to lahko kot zdravnik uh, potrdim, povezanje z poškodbami uh, ledvic centralnega žilčnega sistema, kostnega možga in tako dalje, tako da moramo biti čim bolj ambiciozni. Na podlagi uh, tistih podatku, ki sem jih dobil od strokovnjakov, je meja 40 mg dosegljiva. 20 eh, mg je zaenkrat pod vprašanjem, ampak res je prav, da spodbujamo eh, strožje eh, standarde. No, seveda je potem tu vprašanje, kaj se zgodi, če se bomo približali datumu, ko bo to vstopilo v veljavo, pa to še vedno ne bo izvedljivo. Skratka, mislim, da se bo komisija morala kar potruditi, da bo našla ustrezne protiargumente. Najlepša hvala in za konec, gospa Grostet. Hvala, gospa predsedujoča. Kot drugi govorniki tudi sama podpiram našo poročevalko gospo Gardini kajti v svojem poročilu poskuša ohraniti ravnovesje med eh, ambicioznimi predlogi in med realističnim pristopom in na področju, kot je to, je to seveda zelo spozek teren. No, prav je, da eh, vsi eh, sodelujemo v razmisleku, o tem področju. Seveda je to pomemben element eh, našega dela na področju krožnega gospodarstva in prav je, da vse čas nekako razmišljamo o tem, da to postane neka rdeča mit našega razmišljanja. Ampak kar zadeva uh, konkretna vprašanja, bom spregovorila predvsem o onesnaževalih in o kadmiju, ki je najbolj občutljiv problem. Vemo, Eh, kot je povedal ravno kar gospod Lize, da je kadmi izredno nevaren za javno zdravje in tudi za okolje. Smo v odboru za okolje in javno zdravje, tako da se tem vprašanjem ne moremo izogniti. Podpiram ambiciozne cilje, kar zadeva zmanjšanje vsebnosti eh, kadmija v fosfatnih gnojilih, ampak Eh, Dožni smo razumeti, da obstajajo geopolitični eh, vidiki, ki se skrijejo za tem dosejem. Eh, ja, naravna osebnost kadmija v fosfatih je različna glede na poreklo. Torej, niso stvari enake, če govorimo o Afriki in Magrebu ali pa o Rusiji. V Afriki in Magrebu eh, Eh, eh, so tako imenovani težki fosfati, medtem ko je v Rusiji vsebnost kadnija nižja. Problem pa je v tem, da eh, oskrba z Rusi, iz Rusije. Uh, vzbuja pomisleke in strahove v, naš, v sedanjem političnem kontekstu. In tudi, če bi želeli čim hitreje, v čim večji meri zmanjšati vsebnost kadmija, moramo upoštevati seveda tudi kmete ki pogosto nimajo nekih neposrednih alternativnih rešitev, ko gre za uh, fosfatna gnojila. Potrebujemo torej rešitev, ki bo po eni strani omogočila, da zaščitimo človeško zdravje, da spodbujamo razvoj in da spodbujamo uh, tehnologije za odstranjevanje kadmija, po drugi strani pa ne moremo uvajati nekih preveč brutalnih sprememb. In zato me zanima, kaj pravi komisija, ali so tehnologije za odstranjevanje kadmija eh, dejansko razpoložljive na voljo eh, ali so uporabne, torej ali ne povzročajo pretiranih dodatnih stroškov. Eh, in predlog gospe Gardini, da bi maksimalno osebnost eh, določili pri 60 mg, preden se izvede ponovni pregled, to se mi zdi zanimivo. Čeprav je predvideno obdobje, po mojem mnenju, precej dolgo. Torej, če eh, bi lahko ta rok morda kako skrajšali, bi to bilo precej bolje. Kajti res je, da je komisija tiste, ki je pripravila predlog in eh, da smo tudi mi kot odbor za okolje eh, dolžni eh, ustrajati pri ambicioznih predlogih, zlasti ambicioznih na področju varstva zdravja in okolja. Hvala lepa in sedaj dajem besedo komisije, direktor. Doktor Petinil, izvolite. Evo. Ja. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Eh, Spoštovani člani parlamenta, dame in gospodje, najlepša hvala, da ste nam dali priložnost, da se udeležimo te razprave o uredbi o gnojenih proizvodih. Po našem mnenju je to zelo kompleksen dosje, kjer bi lahko pogovorili na dolgo in široko. Zato se bom omejil glede na čas, ki ste mi ga dali. Eh, govoril bom le o glavnih vprašanjih. Cilj eh, predloga uredbe je v prvi vrsti zagotavljati visoko eh, zaščito okolja in zdravja in v drugi vrsti ustvarjanje skupaj skupnega trga za gnojila iz eh, sekundarnih surovin. Pri tem je treba zagotavljati konsistentnost teh ključnih ciljev in nikoli ne moremo eh, sprejeti predlogov, ki ne gredo v to smer. Najlepše hvala poročevalki. Eh, nekaj amadmajev je že vloženih, ki lahko izboljšajo predlog komisije, kot so naprimer bolj natančne opredelitve trdnih in tekočih gnojil in boljša terminologija za uh, uporabo uh, uh, mineralnih gnojil na mesto organskih gnojil. Sedaj še nismo sposobni oceniti, učinka teh predlogov. Eh, tukaj se eh, navezujemo na eh, pravila o označevanju in nekaterih pravnih povezavah z drugimi pravili, ki so nam trenutno še neznana. Še naprej smo pripravljeni razpravljati o teh temah, pri tem pa ne smemo pozabiti, da ni, ne, ni treba oziroma se ne sme spreminjati osnovnega načela oziroma osnovnih ciljev uredbe ki jih je postavila komisija. Naše prve analize, analize kažejo, da se bodo osnovni eh, cilji vendarle lahko postavili pod vprašanje. Naša eh, osnovna mnenja so, da smo zelo presenečeni zaradi eh, povezave z eh, uredbo o pesticidih eh, v povezavi z uredbo o gnojilnih proizvodih. Po našem mnenju mnogo proizvajalcev pesticidov se lahko eh, resno in hitro izognejo eh, striknemu nadzoru in proizvode eh, začnejo proizvajati po režimu, ki je veliko manj strok. To pomeni tudi odstranitev pravil za določene kemikalije, kjer ne bo potem nihče več eh, odgovoren za uh, oceno tveganj. To bi pa imelo bistven vpliv na okolje in zdravje in nebene informacije ni o ocenjevanju tveganj oziroma oceni. Mehanizmi eh, za eh, biostimulanse, eh, tukaj predlagamo, da damo eh, pooblasti, predlagate, da damo prednost oziroma pooblastilo EFSI, vendar ta je le svetovalno telo in ne nadzornik in uh, ukvarja se le za mikroorganizmi, ne pa za kemičnimi snovmi. Uh, po našem mnenju je, bi se na ta način bistveno zmanjšala zaščita glede na tveganja, ki jih sploh ni moč oceniti. Druga točka, kot še veste, uh, zahteva zahtevamo uh, uh, oceno uh, izpostavljenosti ljudi in okolja uh, kadmiju. To je treba bistveno zmanjšati. Vsebnost 60 mg kadmija na kilogram ne bo bistveno uh, zmanjšala uh, v celoti. Uh, prisotnosti kadmijoma na trgu oziroma le 8 odstotkov se bo to poznalo. Eh, pri tem pa se ne bo zmanjšala proizvodnja eh, gnojnih eh, proizvodov z kadmijumom nasploh in posledično to ne bo imelo vpliva na prehransko verigo. Le 20 eh, mg kot eh, najnižja vrednost bo dejansko pripeljala do manjše vsebnosti v tleh, na katerih se kmetuje. Torej, zmanjševanje kadmija je bistveno in eh, pripravljeni smo pomagati podjetjem v Evropi in izven nje z vsemi ocenami. Ne smemo pozabiti, da v Evropski uniji smo eh, preprečili oziroma prepovedali uporabo kadmija v eh, baterijah in drugih proizvodih zaradi njegove toksičnosti. Kakšen smisel pa bi bilo to imelo, da bi ohranili kadmi v hrani? Še nekaj glede kadmija vprašanja. Postavljena so se vprašanja glede stroškov in eh, predlagane časovnice. Glede časovnice se zavedamo, da obstaja tehnologija, ki še ni dovolj razvita. Zato bi pripustili času čas, dovolj časa, da ta tehnologija postane stroškovno učinkovita. Zato seveda potrebujemo čas, to se zavedamo in zato uh, predlagamo 20 mg. Um, mejo šele v 12 letih po začetku uporabe uredbe. V tem času bomo torej lahko počakali, da se tehnologije, ki obstajajo, dodatno razvijajo in da postanejo trajnostne in industrijsko uporabne. In težko je sedaj reči, ali ne mogoče, ali bo za to potrebno 7, 8 ali 9 let. Eh, Vse eno pa mislimo, da je 10-12 eh, let ustrezno časovno obdobje. Pa še nekaj besed o stroških. Danes nimam nobene določene številke glede stroškov, ampak treba tudi povedati, da smo imeli konec januarja sporočevalko tudi vsega, sestanek in o tem smo se tudi pogovarjali. Je pa res, da bomo stroške zmanjšali iz dveh razlogov. Izkazalo se je namreč naslednje, ko smo bolj seznanjeni s tehnologijo, potem se tudi zmanjšajo stroške veliko bolj, kakor pa smo si mislili. Poleg tega pa bomo s tem predlogom na trg dali tudi novo kategorijo gnojil, iz sekundarnih surovin, se pravi, gnojil, ki prihajajo iz krožnega gospodarstva. To pa tudi pomeni, da bomo zmanjšali tista gnojila, ki temelijo na fosfatih. Eh, če pride do zamenjav, potem se bodo na ta način tudi zmanjšali stroški. Tretja točka je vpliv eh, nekaterih predlogov sprememb, ki bo v nasprotju z interesom eh, krožnega gospodarstva potrebujemo ustrezne pravne podlage. Zagotoviti moramo, da se organska eh, gnojila varna za uporabo, za okolje in za prehransko berigo. Vendar nekateri predlogi glede eh, sintetičnih in mineralnih gnojil predstavljajo dodatne tržne omejitve za organske um, gnojila, ki so nepotrebna. E, zaradi tega moramo natančno uh, opredeljevati komponente in upoštevamo le tiste, ki, pri katerih je možno nadzorovati in ocenjevati tveganja. Potem pa uh, smo prišli do komponent oziroma uh, eh, kategorij materialov. Uh, gre za uporabo gnojil, uh, kjer se lahko vključujejo vse uh, stranski živalski proizvodi. In uh, tukaj, kot vemo, ne moremo nadzorovati in ocenjevati tveganja. Petič in zadnjič pa glede plastike. Tukaj ne vidimo nobenega smiselnega razloga, da bi ukinili uh, biorazgradljivost kot uh, kriterij in uh, zožali področje uporabe uh, same uredbe. Gre za prisotnost eh, plastike v tleh, eh, v eh, zraku in v morskem okolju. Naša politika v Evropski uniji mora biti v tem smislu dosledna in ne smemo dovoliti onesnaževanje plastik, s plastiko v okolju. Še vedno je pred nami dolga pot, da bi zagotovili iz. Polnjevanje eh, ključnih ciljev Eh, nove uredbe zaradi predlogov sprememb. Še vedno moramo razmišljati, kako izboljšati osnovni predlog in kot sem v vodoma rekel, poročevalka je dala nekaj dobrih predlogov, ampak ne smemo se dotikati načela visoke zaščite okolja in eh, um, zdravja ter tudi uh, sekundarnih um, surovin ter odprtju trga za nje. Moramo se izogniti eh, pravnim nejasnostim in eh, nepričakovanim problemov. Še vedno bom natančno spremljal vašo razpravo in hvala za vašo pozornost. Hvala lepa. In eh, sedaj dajem besedo poročevalki, da zaključi to razpravo. Hvala, gospa predsednica. Zahvalila bi se vsem kolegicam in kolegam, ki so govorili. Vsem sem natančno posluš, prisluhnila in uh, vsi ste se osredotočali v isto smer, torej imamo isti cilj, ki ga ne bom sedaj ponavljala. Na koncu verjamem, da bomo dobro opravili svoje delo um, in da bomo uh, izpolnili svojo misijo kot uh, odbor za okolje. Popolnoma se strinjam z mnogimi izjavami, pri nekaterih e, bi se lahko bolj poglobili. Osnovno vprašanje kadmija, tukaj se vsi strinjajo, da je to najbolj občutljivo vprašanje in moje mnenje je, da. Uh, sem še naprej odprta za vse poglobitve, za vse eh, izboljšave, tako da bi dosegli najboljši možni rezultat. Glede na to pa bi se le omejila na eh, nekaj odzivov komisiji, kaj ti mnoge študije o teh 20 eh, mg, ki naj bi bili edino dovolj za eh, dejansko izboljšave, ki si jih želimo, tukaj še vedno nisem videla teh eh, raziskav, mogoče bi bilo dobro jih prebrati. Namreč prihajam iz Italije, kjer imamo ogromno strokovnjakov, veliko sem poslušala um, naše strokovnjake in na to temo nikjer nisem našla informacij, zato bi res od komisije si želela, da nam te raziskave da na voljo, da jih za kolegi pregledamo in da se potem lažje odločimo kot parlament. Potem pa tudi nekatere druge stvari, ki jih je, ki komisija pravi, eh, ki se nanašajo na nekatere moje predloge sprememb, ki naj bi bili proti osnovnim ciljem oziroma namenu te uredbe. Mislim, da bomo tukaj eh, lahko še razpravljali. O tem eh, mi niso ničesar prej povedali, podrobnosti ne poznam. Če naj bi eh, na novo nekaj definirali, preobesedili, na to sem seveda pripravljena, ampak eh, mogoče nimam vseh informacij. Ne zdi se mi, ne, ne prepoznam se v teh eh, eh, odzivih komisije in eh, pripisujem določene. Eh, cilje, ki jih gotovo ne zagovarjam. Prihajam iz Italije na uh, jugovzhodu, kjer se um, krožno gospodarstvo dejansko že dogaja, že nekaj let kajti zlasti pri malih in srednjih podjetjih obstaja velika povezava z eh, podjetji, ki se ukvarjajo z inovacijami, pa tudi z najboljšimi univerzami v Evropi na območju med Bolonjo in Padovo. Torej, mislim, da eh, je tukaj malo kontradiktorno, eh, da mi pripisujete te zadeve. Tudi glede plastike in biorazgradljivo preteklosti. To je bila zelo vroča tema v Italiji, Irano tako. Dejansko <clears throat> se za to zauzemamo in v Italiji eh, smo se res zauzemali za plastiko, ki bo biorazgradljiva. Eh, imamo zelo eh, strogo z, <clears throat> zakonodajo na tem področju, bolj kot v drugih državah. Eh, Um, mogoče se nismo čisto razumeli, e, prav gotovo delamo vsi v isto smer, zaenkrat se vam e, zahvaljuje. Edina stvar, e, ki jo moram izpostaviti, je pa, da moramo delati veliko in trdo, če želimo priti do pravega rezultata. Moramo se res dobro uskladiti in eh, dobro zastopati najrazličnejše eh, stališča in, in situacije, eh, ki jih je treba izboljšati in kjer moramo dati možnost mnogim našim državljanom, ki od nas upravičeno zelo uh, veliko pričakujejo. Dobro, s tem smo. Uh končali to razpravo in 7. Eh, marca opovdne je uh, sam uh, rok za ulaganje predlogov sprememb. Naslednja točka. Uh, ohranitev tunov v Atlantiku. Uh, gospa pripravljalka mnenja Renata Briano ima besedo. Izvolite. Komis uh, predlog uh, komisije ima uh, za cilj. Uh, večjo eh, zaščito in nadzor za nekatere ribje vrste. Eh, Mednarodna komisija za ohranitev tunov, eh, IKAT, je aktivna na tem področju in Evropska unija je tukaj zelo aktivna kot članica od leta 2008. Se ukvarjamo z to eh, politiko, vendar v tej analizi predloga ni popolnoma jasno, eh, kaj eh, komisija bo upoštevala kot priporočila IKT. In tukaj želimo nekatere natečnejše opredelitve. Predlog predvideva ukrepe za nekatere morske vrste, tropski tuni, veleoki, rumeno plavuti in črtasti ton, atlenski beli tun, mečerica, sinja in bela jadrovica in nekatere posebno občutljive vrste, ki so eh, morski psi, morske ptice in želve. Ukrepi niso predvideni za navadnega modro plavutega tuna, ki je predmet lečenega postopka prenosa, ki se je izključil z zadnjim večletnim načrtom za obnova staleža sprejeti sprejetim leta 2016. In um, tukaj smo dosegli uspeh. Pripravljalka mnenja, torej jaz mislim, da so uh, predvsem pomembna skupna pravila za nadzor, ki zadevajo tudi plovile, ki pod zastavo tretje države pripolujo v pristanišče Unije. Ta uredba razširja področje uporabe tudi na nje, da bi se izognili diskriminaciji v primeru skupnih povodi, naprimer eh, v sredozemlju. Predlog predeva tudi vzpostitev programov znanstvenega opazovanja, Eh, ki je še posebej pomembno za naš odbor v pristojnosti držav članic, ki morajo s pomočjo usposabljenih opozovalcev spremljati minimalni delež ribolovnih dejavnosti, da bi se izboljšala znanstvena spoznanja ter zagotovili učinkovitost in trajnost prihodnih ribolovnih dejavnosti kar pa uh, zadeva inšpekcijske preglede plovil tretjih držav v pristaniščih Unije, kot tudi uh, glede domnevnih koršitev in neskladesti. S tem, proti temu se želimo uh, boriti. Torej, predlog se nanaša na uredbo številko 2005 skozi 2008 o vzpostavitvi sistema skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega rebolova. Torej, glede na predlog eh, komisije eh, in glede na predloge oziroma priporočila IKAT, ki zelo vplivajo na okolje, moje mnenje ne prinaša pomembnih pre, sprememb samega besedila. Videli bomo, kaj bodo kolegice in kolegi predlagali. Sama sem pripravljena sodelovati na vseh področjih, ampak bistveno je zaščititi eh, najbolj renljive vrste vrste, ki so pogosto žrtve prilova, njihova smrtnost pa je zlasti povezana z nekaterimi ribolovnimi praksami. Ter eh, zato sem tudi predlagala nekatere predloge sprememb eh, k, z namenom vzpostavitve institucionalnega ravnotežja, kot to določba uredba 1380 skozi 2013. Lepše hvala. Sedaj pa eh, dajem besedo gospe Gardini. Hvala lepa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 prebrala bom tisto, kar je pripravil kolega Patričelo in ki je na poti, ker bo tukaj spet poročal. Eh, zahvaljuje se eh, na splošno generalnemu direktorijatu za revolav, je zaradi zelo dobro pripravljen eh, predlog, ki je popolnoma v skladu z predlogom poročevalke oziroma ona je v skladu z predlogom komisije. V <clears throat> tej zadevi Eh, spoštujemo eh, dobro pripravljeno besedilo, ampak eh, predlog sprememb se nanašajo predvsem na tretji in četrti, četrto točko. Eh, ki se eh, nanaša na eh, zaščito, ki ga predlaga IKAT v četrtem členu, kjer govorimo o definicijah, je treba spremeniti osmo in deveto točko upoštevaje že obstoječe dogovore oziroma pravila FAO in UE. Razen tega, glede drugih predlogov sprememb, gre predvsem za jezikovne izboljšave in tukaj eh, kolega nima posebnih pomislekov, mogoče pa eh, bo seveda upošteval še kakre dodate predloge v okviru skupine. Aldo Patrčelo uh, eh, podpira besedilo, ki gre gotovo v pravo smer in pripričanje, da zahvaljujoč današnji razpravi in uh, predlogov za izvedbo, uh, ki bodo nastali v tej razpravi, bomo pripravili ustrezne predloge sprememb, tako da bomo na koncu raz, uh, pogajan uh, dosegli neko skupno stališče, uh, ki bo tudi dobro izhodišče stališče za delo odbora za ribolov. Najlepša hvala. Sedaj pa linija Engstrom. Hvala za besedo. Hvala tudi Renati Prijano, ki je opravila čudovito delo. Vse čestitke z moje strani poročilo je zelo dobro in ga lahko nasplošno tudi podpremo bi pa želeli izpostaviti še sledeče. Prvič je 17. člen v temeljni uredbi o skupni ribiški politiki. Ta člen je zelo strezen, na tem mestu jaz bom tudi predložila določene amagmaje, da se ta člen tudi vključi. Tudi poročevalec v odboru za ribištvo je to izpostavim, sicer da bi uporabili selektivno ribiško orodje za zmanjšanje učinka na okolje. Res smo veseli, da se ta načela tudi vključujejo v vsa zakonodajna določila v Evropski uniji. Poleg tega lahko Renato Briano tudi pohvalim pri amandmaju 14, kjer govorite o prepovedi rezanja pevuti morskih psov, potem tudi amandma 16, kjer govorite o ranljivosti želv. Ta amandma je tudi zelo dober. Treba tudi povedati, da hočemo s to uredbo posodobiti priporočila IKT in zanima me, zakaj je komisija potrebovala toliko časa, da posodobi priporočila IKT, kajti vsi vemo, da je Evropska unija pogodbenica te konvencije. To je zelo preprosto vprašanje za komisijo. Zakaj ste potrebovali toliko časa? Drugače pa lahko popolnoma podpremo to poročilo. Uh, Hvala. Sedaj pa še Hvala, gospa predsedujoča. Gospa poročevalka, pozdravljam to poročilo, eh, zlasti ker eh, se ukvarja z ohranitvijo morskih virov, ohranitvijo staležev in z zdržnimi in trajnostnimi načrti upravljanja in lova. Skupna ribiška politika, ki je v izključni pristojnosti Evropske unije, eh, mora zasledovati svoje cilje skladno z eh, potrebami držav, ki jih zadeva. Žal pa evropska politika eh, pogosto vodi proti potrebam in željam držav in to vodi tudi v izstop nekaterih, lahko vodi tudi v izstop nekaterih članic kar zadeva eh, predlog v zvezi z ohranitvijo določenih vrst tunov. Eh, lahko izpostavim predvsem, da gre tu za medvladno organizacijo eh, in gre za organizacijo, ki sprejema pravila, ki so zavezujoča za članice podpisnice. Eh, je pa tudi upravljanje staleži v pristojnosti posameznih držav. Eh, eh, samo zato, ker je pravo Evropske unije tu nad nacionalnim pravom, je potrebno pravila na tem področju prenašati v evropsko zakonodajo. Predvsem je tu potrebno uh, se prepričati, da gre, za, uh, akte, ki, torej, da gre za osebine, ki so dejansko v uh, ustrezni pristojnosti. Tudi kar zadeva uh, enotne pogoje za izvrševanje uredbe, mora parlament uh, nasprotovati izvršnim aktom komisije. Uh, Na upravni ravni pa je pomembno, da poročila, ki so jih države dolžne letno predložiti komisiji, eh, velika odgovornost. Gre za eh, pozorno spremljanje eh, vseh plovil, spremljanje selektivnosti ribolovne opreme. Eh, gre za nadzor nad istovarjanjem, za nadzor eh, za, na področju eh, prepovedi završkov in gre tudi za vzpostavitev nacionalnih observatorijev in vse to predstavlja precejšnje upravno breme. Eh, moja država je neto plačnica eh, v Evropski uniji in eh, vsako leto plača več milijard več, kot jih prejme, kot to velja tudi za Dansko, Švedsko in Nizozemsko, naprimer. In zato bi menili, da bi bilo normalno, da bi Evropska unija podpirala tiste države, ki so njene članice, kadar jim nalaga taka dodatna upravna bremena za zaključek, eh, nekaj, kar je bolj konkretno vezano na ribolov. Eh, pozdravljamo vse, kar eh, pravi poročilo na tehničnem področju. Dejansko potrebujemo ravnovesje med prvotnimi načeli, poleg tega pa je potrebno, da zagotovimo, da se lahko mreža uporablja na različnih globinah, kajti tudi naravno okolje, zelo morsko okolje, kjer se uporabljajo, se lahko precej razlikuje. Hvala za tako jasno stališče. Sedaj pa se obračam na komisijo, da se odzove na slišano. Izvolite, gospod Jesen. Hvala za besedo. Dovolite mi, da najprej izpostavim, da je dosje zelo kompleksen in res sem vesel, da posvetovanje s parlamentom poteka tako tekoče. Vse namreč poteka v duhu sodelovanja in iskanja kompromisnih rešitev. Poleg tega bi se seveda rad zahvalil poročevalki za to poročilo, bi pa seveda povedal nekaj na splošnega, potem pa se bom bolj konkretno odzval na vaše vprašanja. Od samega začetka smo vedeli, da bo ta dosje zelo kompleksen, ne samo za komisijo, ampak tudi za oba so zakonodajalce, predvsem zaradi tega, ker smo od IKATA dobili od leta 2008 ogromno priporočil. Določene smo delno že izvedli, in sicer z uredbo o nadzoru oziroma z uredbo o preprečevanju nezakonitega neprijavljenega ribolova. Pri našem delu pa smo seveda upoštevali dva, na, dve načeli. Najprej gre seveda za prenos priporočil IKTV zakonodajo Evropske unije, Potem pa smo seveda pri tem morali upoštevati tudi naš zakonodajni postopek in sicer, da se izogibamo podvajanju, ponavljanju in protislovju v pravnem redu Evropske unije. Poročevalka je seveda dejala, da je včasih nejasno, kako se ta priporočila sploh prenašajo. Treba je povedati, da je komisija parlamentu posredovala korelacijsko preglednico se vsemi sklici. Mislim, da je ta odbor to preglednico tudi dobil. Najprej smo jo posredovali odboru za ribištvo, ampak pripričan sem, da ste jo prejeli in ta preglednica vam bo tudi pomagala pri tem, da boste ugotovili, katera priporočila so bila prenesena in katera ne glede amantmajev lahko povem, da se z večino strinjamo, lahko jih pa razdelim v dva dela. Najprej tisti del, ki je povezan z pravnim značajem, tretji amantma, ki je povezan z uvodno izjavo 9a, to je nova uvodna izjava, ki po našem mnenju ni najbolj jasna in lahko naša tudi smedo. Tukaj pa seveda govorimo o ukrepih, ki jih morajo države članice dejansko izvajati. Predlagam, da si to uvodno izjavo še enkrat pogledamo, tako da ne bo tako dvoumna. Potem pa še uvodna izjava deset gre za domet izvedbenih aktov, ki so jasno določeni. Mislim, da vsega tega ni potrebno vključiti tudi v priloge. Mi bi enostavno črtali tisti del, ki se navezuje na priloge. Potem pa še amandma 40 v členu 40, tukaj se navezujemo tudi na uredbo iz leta 2003 in ta sklic na uredbo 85 iz leta 2003 je seveda nepotreben. Potem pa še amadmaje 21, 22 in 23 za člene 72 in 73. No, moram povedati, da se še vedno posvetujemo za našo pravno službo, naše vodilno načelo je vedno bilo, da upoštevamo medinstitucionalni sporazum glede drugih amantmajev, ki so tehnične narave, tudi tukaj smo prijeli določene dvoumne amantmaje, ki niso jasno zapisani. Amantma 11, člen 9, 2, omenjate okoljski za ciljne, ne ciljne staleže. Tega nimamo v priporočilih IKATA, zato se sprašujem, zakaj to sploh dodajemo. To kajti s tem pravzaprav gremo prek priporočil IKTA. Amandma 12 govorimo o najbolj vrednih staležih, tudi tega niste prejeli iz IKTA, ni nobene opredelite in spoh ne vemo, kaj je dodana vrednost tega besedila. Pa še amandma 16, ki govori o izogibanju vrednosti ribolovnih praks, ki so škodljive za želve v času, ko eh, ležajo jajca. To tudi ni povzeto iz priporočil IKATA, zato tudi ne vemo, ali je to sploh smiselno. Kakorkoli sem vam na voljo, tako pročevalki, kakor drugim, če želite, da. Uh, razrešimo ta vprašanja. Pripričana sem, da lahko to tudi posebej razrešite z poročevalko. Gospa Brijano, prosim, da se hitro odzovete. Hvala, gospa predsednica. Vsem poročevalcem v senci in kolegom se zahvaljujem za predloge. Naj še enkrat povdarim, da sem popolnoma odprta za skupno delo, da je za iskanje kompromisov. Hvala tudi komisiji. Tudi tukaj sem popolnoma odprta, da čim bolj razjasnim ali pa tudi eh, spremenim. <clears throat> karkoli, ki je mogoče še eh, nejasno. Vsem želim dobro delo in skupaj mislim, da bomo eh, oblikovali besedilo, glede katerega se bomo vsi strinjali, tako kolegi kot komisija pri tistih delih, kjer mogoče še obstaja kakšen dvom. Hvala. 1. marca do 12. opovdan morate predložiti vse amandmaje. Sedaj pa si bomo pogledali naslednjo točko na dnevnem redu. Gre za točko Z. Ten besedo bom dala poročevalcu Gerbenu Jan Gerbrandiju. Mislil sem, da bomo najprej si pogledali točko 6. Seveda, ampak ni vas bilo čisto na začetku sestanka, ko sem omenjala, da bomo spremenili določene točke na dnevnem redu. Kakorkoli najprej bi se rad zahvalil vsem svojim kolegom za podane predloge sprememb. Z veseljem sem jih prebral. Bili so tako skrajno levičarski in skrajno desničarski, če se smem tako izraziti, tako ste tudi spremenili sam začetek veljavnosti. Poleg tega ste se osredotočili tudi na to, da bi zakonodaja postala manj prožna, drugi pa so želeli, da bi bila zakonodaja še bolj prožna, kot je to predstavljala komisija. Nasplošno lahko povem, da smo sedaj razširili eh, samo igrišče, na katerem sedaj igramo in za me bo to seveda zelo težko. Ne vem, kako vas bom pravzaprav uh, eh, pripričal, da bomo zbližali naša stališča. Bojim se namreč, da ne bomo dobili večine za smer, v katero želim, da gremo. Vem, da se smo se že na zadnjem zasedanju pogovarjali o osnutku mojega poročila, bi pa vseeno želel izpostaviti določene elemente, ki jih omenjajo predlogi sprememb. Dolgoročni cilji. Podpirate določitev dolgoročnih ciljev. Res sem prepričan, da nam bo to tudi uspelo in da bomo to lahko tudi vključili v sam osnutek zakonodajnega besedila. Poročevanje, poročanje in spoštovanje skladnosti, to je tudi zelo pomembno. Nekateri ste me prosili, da se prva poročila oblikujejo že pred začetkom prve faze, drugi pa podpirate komisijo, in ste želeli, da se poročila pravzaprav predloži vsaka tri leta, ne vsakih pet let. Za nas je zelo pomembna prožnost, kajti mi ne bomo posegali v cilje, ki so jih določile države članice. Prožnost, fleksibilnost bo bitka, ki jo bomo bili ne samo v parlamentu, ampak tudi v svetu. To sem razbral tudi iz razprav, ki potekajo. Države članice se bodo prvenstveno osredotočile na fleksibilnost. V zvezi z eh, LULUCF-jem in v zvezi z dobropisi, nekateri želite, da se to zbriše, nekateri želite te dobropise še bolj okrepiti. Za mene pa je seveda najbolj pomembno, da se držimo zavez pariškega sporazuma. Kaj pa to pomeni? Moramo si pogledati različne možnosti, ki jih sedaj imamo. Če bomo spremenili začetni datum, lahko s tem tudi okrozimo izpolnitev ciljev pariškega sporazuma. Treba je odpraviti presežke, ki so se sedaj nakopičili, kajti če nam tega ne bo uspelo, tudi ne bomo dosegli ciljev za leto 2030 na področju tistih sektorjev, ki si delijo celotno breme podnebnih sprememb. Pogovoril se bom z vsemi poročevalci v senci, vem, da so italijanski člani podali številne amandmaje. Vemo, da je ta zadeva problematična v Italiji in z veseljem bom seveda sodeloval z vsemi. To pa tudi ni samo problematično za Italijo, ampak tudi za ostale države. In seveda težko bo najti kompromisne rešitve, ki bodo spremljive za vse države. Sedaj pa se seveda veselim razprave. Hvala. Sedaj pa bom dala besedo poročevalcem v senci, bi pa vas vseeno prosila, da se omejite. Na voljo imate recimo dve minuti. Gospa Pelor Ajuso, hvala za besedo, bom zelo kratka in jedrnata. Jaz se nasplošno strinjam s poročevalcem, zlasti v zvezi s tem, da si je treba porazdeliti breme in v to ne smemo posegati. Vem, da je celotna zadeva veliko bolj problematična za Italijo. Potem pa še nekaj besed o predlogih sprememb. Gre za začetek za zmanjšanje toplogrednih plinov. Vem, da je komisija predlagala, da se to stori v čim prej. Vseeno pa bi želeli imeti določeno prožnost, prožnost, ki bo državam članicam omogočila, da bodo hitreje dosegle zastavljene cilje in da jih bomo s tem tudi lahko nagradili. Pri samem mehanizmu za zagotavljanje fleksibilnosti pa lahko povem, da imamo tukaj največ možnosti za spremembe. Jaz seveda zagovarjam samo razširitev mehanizma fleksibilnosti zaradi stroškov, pa tudi zaradi nadzora. Dobili pa smo tudi ostale amantmaje v zvezi z LULUCF-jem. Tudi tukaj lahko dosežemo kompromisne rešitve. Pomembno pa je, da pride do tega izračuna čim prej. Poleg tega tudi mislim, da je treba tudi okrepiti mehanizem, za fleksibilnost. Tudi tukaj smo dobili določene predloge sprememb, s katerimi seveda hočemo pospešiti proizvodnjo organskih pridelkov. Mislim, da to ni najbolj smiselno, da pravzaprav ta predlog spremembe ne spada v celotno poročilo potem pa še cilji po letu 2030. Mislim, da je najbolje, da se osredotočimo na kratkoročne cilje, potem pa še nekaj besed o delegiranih aktih. Tukaj smo dobili številne predloge spremem. Vemo, da parlament vedno želi pretvoriti izvedbene akte v delegirane akte, ampak mislim, da v tem primeru so izvedbeni akti tisti, ki pravzaprav prizadanejo države članice. Dobili smo seveda številne zanimive predloge sprememb, ki so tudi zelo kakovostni in seveda z velikim veseljem bomo tudi pomagali poročevalcu. Ne smemo pa pozabiti tudi na naslednje. Vse je tesno povezano z predlogom o rabi zemljišč in njimi spremembi ter o gozdarstvu. Hvala. Sedaj pa Mirjam Dali. Hvala za besedo. Na hitro bom predstavila naše glavne predloge sprememb. Čisto na začetku pa bom omenila splošno načelo, ki ga zasledujemo. Mi seveda popolnoma podpiramo podpiramo poročevalce pri tem, da potrebujejo države članice več časa. Enako velja tudi za zasebne vlagatelje. Na takšen način bi tudi spodbudili naložbe v infrastrukturo, gradnjo, promet in še ostale sektorje. Naš amatma v zvezi z splošnimi cilji je povezan s tem, kar je predlagal poročevalec in sicer, da bi seveda zmanjšali izpuste toplogrednih plinov do 90 odstotkov do leta 2050. Na takšen način bo Evropska unija dejansko lahko izpolnila cilje pariškega sporazuma. Glede spremembe začetnega datuma, mi bi seveda lahko to tudi podprli in sicer, da bi upoštevali izpustek leta 2010, na takšen način bi bolje odrazili trenutno stanje, poleg tega pa tudi ne bi napihnili proračune za oklik. Danes pa bi se zlasti želela osredotočiti na sektorske cilje in ukrepe. Komisija je seveda podala predlog z uh, cilji za leto 2030 za države članice. To so splošni celoviti cilji brez konkretnih ciljev zmanjšanja za posamezne sektorje. Ta uredba seveda zajema promet, kmetijstvo, gradbeništvo in odpadke. Se pravi, velike sektore, to pa tudi pomeni, da moramo poskrbeti za to, da bo vsak sektor prispeval k zmanjšanju izpustov. Potem pa bo seveda ta uredba seveda prenesena v nacionalno pravo, kjer moje države članice seveda sprejeti ustrezne predpise na tem področju. Mislimo, da je treba seveda določiti sektorske omejitve, kajti na takšen način bomo seveda lahko izpolnili cilje te uredbe. Potem pa še pregledi za ugotavljanje skladnosti, ti pregledi potekajo vsakih pet let, kazni za kršitev pa bodo začele veljati leta 2027 in 2032. Mi smo to črtali, kajti skladnost je za nas nekaj zelo pomembnega in skladnost je treba okrepiti tako, da bomo dejansko lahko izpolnili zadane cilje. In mi predlagamo, da se to seveda storičem preglede samega pregleda, pa ga želimo vsake tri leta. Ta revizija pa mora biti seveda tudi osnovana na zakonodajnem predlogu, ne na zadnjem pa moram tudi povedati, da celotni pregled ne sme biti preveč birokratski mora pa vseeno odpraviti vse vrzeli na tem področju. Čisto na koncu bi želela povedati, da moramo vsi poskrbeti za to, da bomo izpolnili cilje te uredbe in z veseljem bom seveda sodelovala z poročevalcem in z ostalimi poročevalci v senci. Hvala. Sedaj pa dajem besedo gospodu Dormanu. Hvala za besedo. Danes se pogovarjamo o zadevi, ki bo vplivala tudi na volitve leta 2019. Moramo se lotiti tudi razprave, ki bo tudi tehnične narave. Dobro je, da bolj jasno zapišemo, kaj pravzaprav mislimo z delitvijo bremena. Kaj pravzaprav hočemo zagotoviti, mi hočemo zagotoviti izvajanje pariškega sporazuma. In zanima me seveda, kako bo ta pariški sporazum seveda tudi vplival na prehransko verigo. To je zapisano tudi v 12. členu. Zanima me, kako lahko zmanjšamo izpuste, ne da bi pri tem ogrozili proizvodnjo hrane. Seveda to pomeni neko moralno obveznost in odgovornost. Če hočemo izpolniti cilje pariškega sporazuma, moramo biti tudi prožni in fleksibilni, tako da v določenih državah članicah ne bomo ogrozili pridelave hrane, kajti s tem tudi ne bi zrcalili glavna načela pariškega sporazuma pridelava hrane na Danskem je zelo prijazna do okolja in če bi mi tukaj morali zmanjšati pridelavo hrane, potem bi to nam dejansko škodilo. Mislim, da bi morali biti nagrajeni, kajti v preteklosti smo že začeli udejanjati bolj zelene politike. Poleg tega bi želel tudi omeniti, da je dialog zelo pomemben, poleg tega moramo si breme tudi bolj enakopravno razdeliti. Vsi moramo prispevati k doseganju ciljev pariškega sporazuma. Hvala. Sedaj pa dajem besedo gospodu Eichautu. Oziroma najprej Katerini Konečni. Hvala za besedo. Čisto na kratko, res je, dobili smo okrog 300 predlogov sprememb in poročevalci v senci si bomo vse tudi pogledali naša prioriteta ni samo izpolnjevanje pariškega sporazuma, ampak da vse med seboj tudi ustrezno povežemo, vse zakonodajne akte. Treba tudi povedati, da je to povezano tudi z uredbo o ETS. Poročevalec želi vse te ukrepe tudi med seboj združiti. Ne moremo sedaj dejati, da se sedaj ukvarjamo s popolnoma ločeno zadevo. Ne, vse je med seboj zelo tesno prepleteno. V imenu moje skupine pa lahko povem, da se vsi strinjamo s tem, da mora biti predstop pravičen in pošten. Potrebujemo pa tudi določene izjeme. Ampak, no, to si zahtevate, ampak kako bomo imeli izjeme, hkrati pa tudi pošten in pravičen pristop, kajti če bomo nekomu podelili izjemo, jo bomo morali podeliti tudi drugim in s tem bomo popolnoma spodkopali celotni zakonodajni akt. Tudi pri ETS-ju smo z izjemo, ki je bila podeljena eni državi članici, škodili osmim državam članicam. In takšen pristop pač ne sme biti nekaj, kar bomo obrali v Evropskem parlamentu. Potrebujemo kompromisne rešitve, do katerih se moramo dokopati na takšen način, da določene države ne bodo imele bolj ugodnih pogojev. Kajti gre za pravično, pošteno delitev bremena. Upam, da nam bo na koncu uspelo spoštovati vse zaveze priškega sporazuma in da nam bo v treh mesecih uspelo najti tudi poročilo, ki ga bomo lahko tudi zastopali na plenarnem zasedanju. Hvala. Tudi naša skupina je prožna, dobro je da si danes pogledamo tudi različne predloge sprememb. Poleg tega pa bomo tudi videli, v katero smer se bodo vsa pogajanja tudi odvijala. Skupaj s predlogom o ETS je to glavni ukrep Evropske unije po Parizu. Na zadnjem plenarnem zasedanju nam je spodletelo, ko smo glasovali o uredbi o ETS. Upam, da nam na naslednjem plenarnem zasedanju spet ne bo spodletelo. Vem, spominjam se, da smo bili vsi popolnoma vzhičeni, ko smo podprli pariški sporazum, potem pa je to navdušenje izginilo in tudi na mednarodni ravni smo izgubili na naši verodostajnosti. Vsi namreč vidijo, da mi pridigamo ostalemu svetu doma, pa pravzaprav sploh ne izvajamo teh ukrepov, ki jih usiljujemo drugim. Glede cene oglika, no, 10 evrov upam, da ta cena ne bo stala tako visoka in poleg tega tudi upam, da bo Evropski parlament prevzel odgovornost na področju podnebnih sprememb mi lahko podpremo začetni datum, to pa je seveda zelo pomembno, kajti pri ostalih predlogih sprememb gre za to, da bomo povečali izpuste za tiste količine, ki v zadnjih letih niso bile izpuščene. Gre za megatone in S tem se popolnoma ne strinjam. Res sem vesel, da imamo sedaj tudi večino, ki je za ta začetni datum. Glede dolgoročnih ciljev to lahko tudi podprem, glede vrzeli, glede LULUCF-ja in ETS-ja pa moram povedati, da so te številke zelo pomembne. Če bomo imeli globlje vrzeli, potem to pomeni, da Evropska unija ne bo izpolnila zavez pariškega sporazuma. To to pomeni. Zato vas prosim, da bomo dejansko zmanjšali izpuste toplogrednih plinov. Tako da bomo na koncu tudi zadovoljni s pariškim sporazumom, tudi na sami zakonodajni ravni. Hvala sedaj pa še gospa Evi. E, e, najlepša hvala, gospa predsednica. Tukaj je spet nek eh, desje, ki ga moramo povezati z drugo problematiko, kot, eh, ki se navezuje na eh, podnebne spremembe in dejavnost gozdarjenja. Tako kot smo že prej ugotovili, vemo, kje izhajamo, ko gre za spremembo sistema ETS. In Predlog, ki smo ga dobili na zasedanju eh, Evropskega parlamenta, je po mojem mnenju zelo daleč od tega, eh, kar bi bil eh, resen in pravi pristop k podnebnim spremembam. Če še naprej mislimo, da so te podnebne politike in taka stališča uh, boljše za eh, boj proti podnebnim spremembam in krizi, s katero, krizo, s katero se um, soočamo, ta uh, pravzaprav se moti ali celo laže. Uh, ne, omenjamo tveganj pri uh, doseganju ciljev celo do leta 2030 in ne omenjamo sploh popolne neustreznosti predlogov, uh, ki so na mizi, da bi uh, dosegli cilje za leto 2050, kaj še lepo znaje. Uh, to je zelo zaskrbljujoče, ker. Eh, ta nevarnost se bo še povečevala eh, po rezultatih trialoga za svetom. Obstajajo tudi druge politike, ki jih moramo tukaj upoštevati in eh, še zlasti, ker po svetu še naprej na veliko opozarjajo na izredno hitre podnebne spremembe, za temi um, bo treba pohiteti. In kar pa uh, zadeva vsebino uh, predlogov sprememb, ne smiremo dovoliti nobene fleksibilnosti, nobenega manevrskega prostora uh, glede LULC In eh, glede eh, dostopnost za države članice. Še zadnja zadeva glede Italije. Vidim, da eh, kolega iz Italije tukaj ni v tej razpravi danes. Po mojem imamo ogromno možnosti za izboljšavo, zlasti na področju kmetijstva in gradbeništva in njim sem tukaj preveč zaskrbljena. Now I have Madam uh, Schreier-Pyrick I will limit you at one minute. I'm sorry. Eno minuto imate na voljo. Gospa Šijek Ferik, hvala za besedo. Rada bi se zahvalila poročevalcu za predstavitev tega poročila, ampak izpusti toplogrednih plinov v Evropski uniji se ne štejejo za nekaj, kar je treba zmanjšati, ampak gre za nekaj, kjer si moramo razdeliti breme, ki je povezano s tem. Mislim, da bomo dosegli cilj energijske učinkovitosti do leta 2030. Poleg tega bom tudi podprla samo potrjevanje za kmetije, ki so energijsko učinkovite lahko podprem tudi to, kar je dejala gospa Šalde Mozem, sicer da kmeti ne smemo obremenjevati in da je treba seveda upoštevati tudi posebne danosti v državah, članicah. Prošnost je zelo pomembna, ne samo za mojo državo, ampak tudi za vse države članice morajo uporabiti ta mehanizem fleksibilnosti, s katerim bodo seveda omogočile, da bodo različni sektori si enakovredno razdelili bremene. Na zadnje pa ne smemo pozabiti tudi na družinske kmetije. Hvala sedaj pa še čisto na koncu gospodu Lincu. Hvala za besedo. Rad bi se zahvalil tudi poročevalcu za predstavitev tega poročila. Čisto na kratko bi želel omeniti dvoje, troje, ki je povezano tudi za mojim poročilom o uredbi LULUCF. Za razliko od določenih ostalih govornikov verjamem, da potrebujemo zlasti na področju gospodar, gozdarstva in kmetijstva prožnost, prožnost, ki jo je seveda predlagala komisija kmetija, zlasti se bom zrotočil na gozdarstvo. Po mojem mnenju je zelo pomembno, da upoštevamo tudi gozdarstvo v samo razdelitev premena. Dobro bi bilo, da tudi v tej uredbi omenimo gozdarstvo. Trdna omemba gozdarstva nam bi omogočila, da bi lahko tudi gozdarstvo vključili v same sektorje za razdelitev bremena. Glede same časovnice pa vseeno mislim, da moramo biti dosledni, kajti obe uredbi sta med sabo tudi tesno povezani. Najlepša hvala. Hvala. Sedaj pa dajem besedo še komisiji. Gospod Bergman. Hvala za besedo, hvala tudi, da ste me povabili na vaše zasedanje. Prebral sem tudi vse zanimive predloge spremem, ki jih lahko v veliki meri tudi pozdravimo. Nekaj nasplošnega bom sedaj povedal o določenih elementih. Glede ciljev lahko povem, da je dobro, da imamo dolgoročne cilje, vseeno pa bi želel izpostaviti, da za to potrebujemo oceno odcinka. Kaj ti brezocene učinka bi porušili celotno politiko za ETS in za tiste politike, ki niso povezane z ETS. Je pa res, da si bomo te predloge vseeno pogledali. Predloge, ki so povezani s časovnico. In seveda v letu 2024 bomo se to še enkrat pregledali v našem mestnem pregledu. Prej, da se lahko o tem pogovorimo tudi s poročevalcem. Glede nacionalnih in sektorskih ciljev, pa lahko povem, da jim nismo naklonjeni. Države članice so tiste, ki dejansko potrebujejo uh, dovolj prožnost in to je seveda tudi velik izziv. Je pa treba tudi povedati, da se vloga sektorov razlikuje v državah članicah. Vse je pa povezano tudi s predlogom upravljanja, ki ga je pred kratkim dala komisija. In sicer, da morajo države članice v svojih nacionalnih načrtih tudi opisati, kako bodo različni sektori prispevali k izpolnjevanju nacionalnih ciljev. Poleg tega tudi pozdrav vemo dejstvo, da nas tukaj Evropski parlament podpira in seveda mi smo tudi za prošnost, kot je že prepovedal poročevalec, glede sa mega področja uporabe in sicer, da bi imeli nične izpuste za biomaso, to je za nas malo težko izvedljivo. Dobili smo tudi predloge glede letalstva. Mislim, da so ti nepotrebni kajti te določbe so že zajete v drugih zakonodajah, enako velja za morsko plovbo. Glede začetnega datuma, tudi to je seveda zelo pomembno za komisijo. Sam predlog ima številne možnosti in sicer, da se vse malo zaustri oziroma malo ohlapi prvi datum je 2017, tukaj mislim, da nimamo ogromno prožnosti, zato je komisija predlagala drugačen datum. Potem pa ste predlagali 2020, s tem bi seveda ustvarili ogromne presežke in s tem bi seveda potem tudi ogrozili veliki meri cilje 2030. Dobili smo tudi to, da se presežki prenesajo iz enega časovnega obdobja v drugo, ampak mislim, da to tudi ne bi bilo najbolj smiselno. Komisija se lahko odzove tudi na predlog v zvezi z dražbo izpustov, to se bomo se beležili. 100 milijonov, to ste tudi uh, predlagali, mi smo se zapisali v oceni učinka, nočemo preveč povečevati teh številk, kajti s tem bi enostavno zapletli celotno povezavo med ETS-jem in ne ETS dejavnost. Mi ti ne vemo, kako bi to pravzaprav izvajali v praksi. Glede prožnosti za LULCF pa smo si zabeležili, da nekateri hočete to prožnost povečati, nekateri jo želite morate enostavno črtati. Komisija verjame, da moramo tudi upoštevati ostale sektorje, ne pa samo, da bi se omejili na kmetijstvo in na sektor rabe zemljišč. Tudi v skladnosti in sicer, da bi imeli letne inšpekcijske preglede, ki bi jih potem pravzaprav izvajali vsakih pet let. Komisija bi želela povedati, da hočemo imeti letne stroge preglede, potem pa vsakih pet let, tako da bi zmanjšali upravno breme. Vseeno pa bi morale države članice vsako leto poročati Združenim narodom in tudi Evropski komisiji o. Uh, doseganju zastavljenih ciljev. Komisija pa lahko pri tem seveda tudi od držav članic zahteva, da bolj pospešeno okrepajo. Naš namen ni bil, da bi zmanjšali kredibilnost inšpekcijskih pregledov, ampak da bi pravzaprav povečali samo prožnost. Glede poročanja o rabi zemljišč pa moram tudi povedati, da ta poteka vsakih pet let. Pa še nekaj besed o predlogih naravnega značaja v zvezi z EDS-jem. Da bi to seveda pregledali leta 2019, no mislim, da bo to težko, kaj te zakonodaje bo začela veljati 2020 in to bo res vse preveč hitro. Potem pa smo dobili tudi predlog, da bi se pregledali pred letom 2023, no tudi to je za nas prehitro. Bomo pa seveda z vami tesno sodelovali. Hvala. Sedaj pa dajem besedo ponovno poročevalcu. Hvala. Bom hiter in jedrnat, ne bom povzel vsega, kar smo sedaj slišali v tej razpravi. Rad bi se zahvalil vsem kolegom za vse prispevke k današnji razpravi. Mi bomo seveda našli kompromisne rešitve. To vam zagotavljam, vseeno pa imam za vas naslednje opozorilo. Pri ETS-ju smo bili priča agresivnem lobiranju strani industrije, ampak pri sektorjih, ki so povezani z delitvijo premena, temu ni tako dobro predstavniki gozdarstva in kmetijstva so navezali stike z nami. Seveda bodo podali svoje argumente, ampak glavni lobisti prihajajo iz držav članic. To so države članice. Gre za različne politične skupine in moram povedati, da smo sedaj v zelo težkem položaju. Pri sami uredbi o ETC smo namreč ugotovili, kako težko je bilo pravzaprav napovedati, v katero smer bomo glasovali na plenarnem zasedanju. Še teže bo napovedati glasovanje pri tej zadevi. Seveda se bomo o tem pogovoril z poročevalci v sence, ampak tudi poročevalci v sence morajo biti zelo previdni znotraj svoje politične skupine, da jih bodo njihovi člani tudi podprli. Sam se soočam z podobnim izzivom znotraj moje politične skupine in prosim vas, da zagotovite, da bo vaša politična skupina enotna, kajti drugače ne bomo mogli strniti vrst niti v tem odboru, niti na plenarnem zasedanju. Hvala, pripričan sem, da bomo našli tudi kompromisno rešitev. 30. maja pa bomo o tem glasovali. Uh, Tako, zdaj pa z veseljem pozdravljam generalnega direktorja, gospoda Kaleha Krespa, ki se nam je pridružil za izmenjavo mnen o zelo zanimivem poročilu oziroma zbiru poročil in priporočil na temo okolja eh, državam članicam. Eh, to je izdala Evropska komisija in eh, čestitam vam lahko za to pobudo. Prvič imamo pred sabo taka poročila, tako da vam kar dajem besedo za predstavitev, potem pa ne dvomim, da bodo kolegi imeli vrsta vprašanj. Vse ponovno upravičujem za zamudo. Izvolite. Thank you very much, Madam Chair. It is a pleasure to... Najlepša hvala, predsedujoča. V veliko veselje mi je, da sem lahko tu na vaši seji, da lahko predstavim svežen pregled izvajanja na področju okolja. Veste, da je komisija sprejela ta svežen 3. februarja. Prvič eh, pripravljamo tako poročilo, gre za povsem novo pobudo, eh, In ne samo, da to predstavljamo eh, in eh, nekako smo predložili institucijam, ampak si želimo to predstaviti tudi državljanom in komunicirati z državljani. Če se torej strinjate, bi zdaj začel svojo predstavitev z kratkim videom, ki smo ga pripravili, zato da bi državljanom predstavili, kaj pravzaprav je ta o, ocena izvajanja na področju okolja. Pri nas poznamo neskončne množice kratic e, in nihče ne ve, o čem govorimo. Tako da, če se strinjate, e, če mi dovolite, torej, bi vam pred. Pripravil kratek, prebijam e, torej predvajal kratek video, ki smo ga pripravili za državljane. Upam, da bo delovalo.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 je pravzaprav ta ocena izvajanja na področju okolja. Zdaj pa je tu še nekaj prosojnic, s katerimi bom predstavil glavne elemente te pobude, ki jo je komisija sprijela 3. decembra, oziroma 3. februarja se bo pravila govornik. Vsi vemo, da okoljska politika in okoljska zakonodaja prinašata številne koristi. Evropa ima eno od najbolj naprednih zakonodaj na področju okoljevarstva na svetu, ampak težav nimamo s pravili, temveč z izvajanjem teh pravil in eh, zaradi slabega izvajanja prihaja do visokih okoljskih, gospodarskih in eh, socialnih eh, stroškov in slabosti. Poleg tega pa to posega tudi v poslovanje podjetij, kajti konec konca ima izvajanje okoljskih pravil tudi vpliv na trg. Prvič smo se torej lotili ocene izvajanja na področju okolja in to z jasnim namenom. In sicer eh, Eh, želimo pokazati, da če bi države članice izvajale ustrezno vso zakonodajo, bi prihranili 50 milijard evrov vsako leto v Evropski uniji. In samo s eh, drugačno politiko na področju odpadkov, kot je bilo omenjeno v videu, bi lahko ustvarili 400 tisoč dodatnih delovnih mest do leta 2020. Zakonodaja na področju vode, če bi se ustrezno izvajala, bi lahko prinesla okoljske koristi v znesku skoraj 3 milijarde evrov. Skratka, eh, veliko koristi je tu na kocki in komisija ima seveda tu zelo pomembno vlogo. Mi smo seveda odgovorni za postopke za ugotavljanje kršitev, na to se bom še vrnil, ampak predvsem smo prepričani, da je potrebno več podarka dati na boljše izvajanje tistih pravil, o katerih smo se skupaj zadinili. Preveč je vrzeli v izvajanju. Vsi govorijo o e, izvajanju, izvajanju, izvajanju, ampak kaj pravzaprav lahko naredimo za to, da bi to izvajanje izboljšali. Če gremo na naslednjo prosonico tu vidite, da je komisija 3. februarja sprejela troje. E, najprej imamo tu 28 poročil za države. Prvič je komisija izvedla analizo na sistematičen način, z, e, ki je strateško opredelila, kakšne so razmere v državah članicah na glavnih področjih. In sicer Področja so naslednje: kružno gospodarstvo in odpadki, narava, biotska raznovrstnost in tla, kakovost zraka in upravljanje z vodo, vzdržna mesta in mednarodni sporazumi, eh, tržni instrumenti in naložbe ter učinkovito upravljanje. Eh, v vsakem od 28 poročil, ki smo jih eh, poskušali pripraviti na čim bolj jasen in čim bolj prijazen način, da so torej čim bolj brljiva. Torej vsako poročilo ima tudi eh, kratek povzetek in vsem članom bom tudi razdelil poročila za vseh 28 držav članic. Eh, prijeli boste tudi celo naše sporočilo in eh, tu seveda potem izpostavljamo, kakšne so razmere v posameznih državah, eh, katere so prednosti, katere so slabosti in kaj je potrebno ukreniti. In prvič smo se tega lotili na tak način in prvič državam članicam pravimo, da Eh, narediti morate več na področju vode, to, kar počnete pri podatkih, ni dovolj. Zadovoljni smo s tem, kar počnete na področju biotske raznovrstnosti, ampak, naprimer, eh, veliko dela vas čaka na področju kakovosti zraka. Tokrat nismo upoštevali podnebnih sprememb ter kemijskih in industrijskih emisij, ker ni na voljo dovolj podatkov, ampak pričakujemo, da bomo to lahko, lahko vključili v naslednji cikl poročil. Za vsako državo članico predlagamo ukrepe, In eh, to smo vse naredili brez dodatnega bremena za države, kajti vse to smo lahko pripravili na podlagi informacije, ki, informacije, ki jih je komisija že imela. Poleg tega so države dobile tudi priložnost, da se odzovejo s svojimi komentarji eh, in eh, kot rečeno, končna poročila boste prijeli. No, skupaj z osebnimi poročili je tu še splošno sporočilo, kjer so povzeti glavni zaključki. In pa tu je še tretji element, To je priloga s konkretnimi priporočili za države članice. V poročilu ugotavljamo, da so največje pomankljivosti pri izvajanju na področju upravljanja z odpadki, na področju narave in biotske raznovrstnosti, na področju kakovosti zraka, hrupa ter kakovosti vode in upravljanja. Poleg tega opozarjamo tudi eh, na uspešne prakse. Tu boste našli okvirčke, kjer eh, navajamo države, ki so se dobro odrezale, ki so uspešne, torej tudi njih smo nekako izpostavili. Če bi moral povzeti glavne zaključke tega, tega strateškega projekta, Eh, je glavno poročilo, sporočilo to, da smo storili sicer že veliko, ampak smo še daleč od tega, da bi opravili vse, kar je potrebno, zlasti na teh področjih, ki sem jih ravno kar izpostavil. V poročilih tudi primerjamo razmere med državami in eh, poskušamo ugotoviti, kakšni so primarni razlogi za težave pri izvajanju. In tu se zahvaljujem parlamentu in temu odboru, kajti veliko krat ste razpravljali o tem, veliko krat ste pozivali komisijo naj ukrene kaj več. In prvič govorimo tudi o dokazih, govorimo o slabem usklajevanju med različnimi organi, govorimo o pomankanju zmogljivosti, pomankanju podatkov in znanja. Včasih nam pogosto ne uspe povezati posameznih pik in zato poskušamo širše sodelovati na različnih področjih in okoljsko vprašanje obravnavati celostno. No, če pogledate določena konkretna vprašanja, in to bom zelo eh, kratek, če začnemo naprimer z odpadki, upravljanje gospodinskih odpadkov, ki je ključnega pomena za naše zdravje, je še vedno velik izziv. Šest držav članic še vedno ni uspelo omejiti odlaganja na deponijah, cilj za Evropsko unijo je bil 50 odstotkov do leta 2009. Osem držav članic proizvede dvakrat toliko gospodinskih odpadkov na prebivalca kot eh, država z najnižjo količino. In veste, kako pomembno je to za naše načrte na področju krožnega gospodarstva, da se to izboljša, zlasti zdaj, ko govorimo o novih ciljih in o novem zakonodajnem svežnju. Poleg tega pa, čeprav nekatere države članice, šest držav članic, eh, je eh, torej zelo dobrih na tem področju, pa mora devet držav članic tu okrepiti svoje prizadevanje. Nacionalni načrti za upravljanje z odpadki so ključnega pomena, kajti veste, da je to tudi predpogoj za kohezijsko financiranje v tem ciklu. Polovica držav mora še izboljšati učinkovitost pri ločevanju odpadkov in v petih državah vidimo tudi, da slabo usklajevanje med posameznimi uh, organi uh, vodi v slabo izvajanje. Skratka, strateško uh, iščemo eh, pri, primarne vzroke za slabo izvajanje. Tako, naslednja prostornica, to je Natura 2000. Tu veste, da, oziroma, da pripravljamo akcijski načrt za Natura 2003. Države članice imajo še vedno težave z izvajanjem ustreznih ocen, ampak uh, Eh, zvedeli smo, da pri 7, eh, od, od 27 tisoč območij jih polovica nima načrta upravljanja. Torej, tu gre očitno za širšo težavo. Tega se bomo lotili v akcijskem načrtu, gre za težave s financiranjem, gre za težavo, kako eh, upoštevati ukrepe in odzive pri posameznih vrstah. Naprimer, polovica Eh, ptičjih vrst je pravzaprav v upadu ali ogroženih in čeprav se beležijo zgodbe o uspehu, eh, eh, uspešni ukrepi, smo zelo zaskrbljeni zaradi doseganja ciljev na področju biotske raznovrstnosti. Kajti, če ne bomo resno ukrepali v zelo bližnji prihodnosti, Vegamo, da tega cilja ne bomo uresničili. Samo sedem držav članic je uh, končalo oziroma opravilo označevanje in opredelitev uh, vrsta je tu sistemskih težav, torej načrti upravljanja. Nekatere države eh, imajo eh, težave pri samih ocenah in vse to bo seveda izpostavljeno tudi v akcijskem načrtu za izvajanje Nature 2000. Potem kakovost zraka in hrup. Kot veste, je kakovost zraka eh, velik problem. Eh, imamo 400 tisoč prezgodnjimi smrtmi. Eh, 16 držav članic. Eh, je v postopkih zaradi preseganja uh, eh, menjih vrednosti za delce PM10 in 12 držav članic je v postopkih zaradi dušikovih uh, oksidov. Tako da mislim, da so razmere na tem področju zelo resne. No, omenjamo tudi določene uspešne ukrepe, ki so bili sprejeti naprimer eh, območja nizkih emisij v središčih mest, eh, to lahko navedem kot primer. In pa potem je tu še presežni hrup, to je drugi najhujši okoljski, okoljski um, faktor poleg uh, onesnaževanja zraka približno 60 odstotkov akcijskih načrtov na tem področju še vedno ni pripravljenih, torej tudi tu je pred nami veliko dela. Če nadaljujemo z vodo, je glavna ugotovitev ta, da v tretjini držav članic več kot polovica eh, naravnih eh, vodnih teles ima dobro ekološko stanje, ponekod pa je ta delež samo 25 odstoten. In vsi načrti za upravljanje po reči eh, v zgornjih delih so načeloma pripravljeni, pet eh, držav pa še ni pripravilo načrtov druge generacije. Eh, Opredeljujemo tudi razmere na področju kopalnih voda, eh, tu se stvari eh, izboljša, izboljšujejo, beležimo nekaj dobrih praks, ampak tudi tu imamo pravka z nekaterimi specifičnimi težavami. Če pa zdaj prejdem na tržne instrumente in naložbe, vsi vemo, da eh, določene škodljive subvencije, kot je preferencialna obročitev določenih goriv in eh, davčne olešave za eh, službena vozila za zasebno rabo, še vedno torej, da to vrstni ukrepi še vedno povzročajo težave v eh, posameznih državah. To povezujemo seveda tudi s semestrom. Videli ste, da smo v priporočilih v okviru semestra dali velik podarek temu področju. In seveda je tudi naša ocena povezana s semestrom, kajti obe oceni oziroma oba instrumenta sta zelo učinkovita. E, pri semestru gre za eh, mikroekonomsko upravljanje. Tu pa imamo pregled nad okoljem in se lotevamo tudi eh, glavnih vzrokov za težave. Tako, še zadnje področje, učinkovito upravljanje in zmogljivosti. Tu se je izkazalo za velik problem v državah zlasti, je tu preč problem fragmentacija upravljanja. Imamo regionalno raven, lokalno raven, eh, šest držav ima s tem resne težave, eh, ima torej posledično resne težave z izvajanjem ustrezne zakonodaje. In še vedno obstajajo tudi ovire pri dostopu do pravosodja na okoljskem področju. Pri približno desetih državah smo zabeležili to vrstne težave. In to smo specifično omenili tudi v poročilu. Kako bo torej novo orodje delovalo? Delovalo bo na naslednji način. Imamo tri faze, mi smo zdaj ravno zaključili prvo, to je faza analize. Naslednja faza je dialog in sledila bo še tretja faza sodelovanje. Faza analize vključuje 28 poročil za države, ki opredeljujejo glavne izzive, priložnosti in uspehe potem je tu zbirno poročilo in pa priloga z predlaganimi ukrepi. Po analizi pa bo sledila druga faza in sicer gre tu za vključujoč medsektorski dialog. Napotili se bomo v države in se pogovorili o ugotovitvah naše analize, pogovorili se bomo o tem, kje so težave, eh, kje so izzivi. Eh, pri teh sestankih oziroma srečanjih bodo odeleženi tudi deležniki in jutri na svetu za okolje bomo imeli prvo razpravo. In seveda bomo veseli tudi vaših eh, prispevkov na tem področju. In pa eh, potem je tu še tretja faza sodelovanje. Marsikaj je mogoče doseči v sodelovanju s komisijo eh, usmerjanje, priporočila, izmenjave informacij in tako dalje. Tako da upam, da bomo čez nekaj let lahko rekli, da nam je vse to uspelo. Eh, imeli bomo torej kot eh, že omenjeno strukturirani dialog. Belgija in Slovaška eh, sta že na seznamu eh, držav, ki jih bomo obiskali. Imamo pa tudi eh, orodje za dialog in to orodje bo omogočalo, da bodo države članice, ki so na vodilnih mestih na posameznih področjih svetovali drugim državam članicam, kako rešiti probleme in s tem pa želimo seveda spodbujati vzajemno učenje. Uh, Namen te ocene je, da bi opredelili strategijo in cilje in pridobili pozornost. Vsak dan pravzaprav dežujejo pisma o težavah, ampak v svetu, naprimer, še nikoli ni bilo poglobljene razprave o tem, kje je potrebno ukrepati. In mislim, da bomo zdaj prvič ponudili to možnost na strateški način na zelo enostaven, lahko brljiv način, od države do države. V eh, vsakem primeru posebej pa bomo seveda opozarjali na težave pri izvanju. Je pa res, da tu ne gre samo za težavo države članice. Eh, želeli bi, da bi bila Evropska unija tu čim bolj upletena, tudi eh, ekonomsko-socialni odbor bi lahko bil vključen oziroma odbor regij, kajti te težave ne moremo reševati samo na eh, operativni ravni. Potrebne so ustrezne politike in sistematičen pristop na vseh ravnih. In jutri bomo razpravljali z ministri o tem, kaj je dejansko potrebno. No, kaj pa kršitve? Ali bomo s to oceno zmanjšali število kršitev? Ali bo naša ocena nadomestila ugotavljanje kršitev? Enostavni odgovor je ne. Še naprej bomo izvajali postopke za ugotavljanje kršitev, kajti vemo, da je to najboljše orodje. Želeli bi seveda zmanjšati število teh postopkov, ampak dokaj prihaja do kršitev zakonodaje, moramo seveda s temi postopki nadaljevati. In uh, ocena izvajanja ne bo uh, nadomestila uh, postopkov v zvezi s kršitvami, je pa del širših prizadevanj za boljše izvajanje evropske zakonodaje. In letos lahko pričakujete še dve pobudi, ena o dostopu do pravosodja in druga o zagotavljanju skladnosti. Generalni direktorat za okolje je na prvem mestu znotraj komisije, ko gre za eh, pritožbe in eh, različne eh, ukrepe smo na drugem mestu znotraj komisije po finančnih sredstvih, tu gre za eh, skoraj 300 milijonov evrov. Ampak eh, poleg pravnih postopkov moramo seveda zagotov zagotoviti, da se zakonodaja dejansko izvaja in tu gre pravzaprav za neko dopolnilno orodje. Eh, na ta način poskušamo državam članicam nekako ugotoviti, da laže prepoznajo težave, da laže prepoznajo, kaj morajo ukreniti. Seveda bo Evropsko sodišče delovalo še naprej, pa tudi mi eh, se še vedno ukvarjamo z eksante pogoji eh, pri regionalnih skladih. No, prva politična eh, razprava o tem bo sledila na, okolj, na svetu za okolje eh, in čez nekaj tednov se bo začel dialog z državami ter eh, orodje za vzajemno učenje pri odboru regi bomo verjetno eh, otvorili junija. Veliko eh, odzivov medijev je bilo. Eh, precej pozornosti smo bili deležni, pravzaprav se sploh ne spomnim, da bi kdaj eh, bili tako zanimivi oziroma da bi se mediji v tolikšni meri eh, osredotočali na pomakljivosti v nacionalnem izvajanju. Preko 230 tisoč ljudi je prebrala sporočila na eh, Twitterju, prek 100 tisoč na Facebooku. In več kot 14 tisoč ljudi si je ogledalo kratek video na Facebooku v prvem tednu. In tu je posebno pričakovano, kaj te državljane to zelo zanima in so seveda tudi pomemben vir informacij za komisijo. Kot rečeno, imeli bomo 28 preglednic na štirih straneh, vse to bo na voljo in lahko seveda, eh, kot sem že storil, eh, pri predsednici odbora, torej lahko tudi vsem ostalim posredujemo eh, končno različico poročila. Kateri ukrepi oziroma kateri koraki sledijo? No, kot rečeno, jutri razprava na eh, svetu za eh, okolje, začeli bomo z dialogi z državami, ampak eh, Moje glavno sporočilo vam je, da boste igrali pomembno vlogo. Poleg komisije ste edino nadnacionalno uh, Eh, telo, eh, ki ne zastopa nacionalnih interesov in eh, od vas je odvisno, kakšno vlogo želite tu odigrati. Boste pripravili poročilo na lastno pobudo ali ne, o tem se bo odločil parlament sam, ampak komisija je vsekakor zavezana temu, da bo vključila parlament v svoje delo. No, glede na to, da se prvič tega lotevamo, boste morda ugotovili, da kaj tudi nadaljuje, kot bi moralo, tako da bodo seveda vaši predlogi za izboljšave zelo dobrodošli. Poleg tega pa mislim, da bi Evropski parlament lahko igral pomembno vlogo tudi v odnosih z nacionalnimi parlamenti. Marsikaj, kar se tu spreme, je potrebno prenesti v nacionalno zakonodajo in vi imate pri nacionalnih parlamentih privilegiran položaj. E, imate tudi privilegiran položaj pri svojih državljanih, vsi tisti, ki eh, prihajajo v stik z vami, je prav, da vedo, kaj se dogaja, kaj ti eh, delo na področju okolja dejansko prispeva k boljši kakovosti življenja. Tega se letevamo vsak dan. Tako da mislim, da imamo eh, pred sabo pomembno nalogo. Prav je, da se tudi politične zadeve obravnavajo. Eh, ampak eh, izvajanje je vendarle nekaj drugega. Hvala lepa za pozornost in se upravičujem, če sem bil nekoliko dolg. Hvala, čestitke za vašo pobudo in za pripravo poročil. Nekaj govornikov je na seznamu, prosim, bodite kratki, zato da bo generalni direktor lahko tudi odgovoril na morebitna vprašanja. Gospod Florence prvi gospa predsedajoča. Ja, imamo eh, težavo in obravnavamo eno najbolj perečih tematik v Evropi, pa nimamo nobenega časa. Sam bi lahko govoril 15 minut, ampak v vsakem primeru je zelo pozitivno že to, da ste eh, eh, tukaj, da ste tu kot generalni direktor in vse, kar počnete, je seveda odvisno tudi od tega, kaj so vam posredovali države članice. Ne vem, pred, eh, poznam vaša stališča in domnevam, da ste resni s tem, kar govorite, ampak če po 20 letih eh, okoljske politike pridemo do tega, da potrebujemo sistem v treh fazah, analiza, sodelovanje in dialog, potem se sprašujemo, ampak kaj smo pa teh 20 let potem počeli. In zagotavljam vam tudi moja lastna država,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 eh, dvorana polna in eh, potem je komisija seveda nedolžna, ker nima dovolj zaposlenih in tako dalje in tako dalje. Eh, skratka, vse, kar ste povedali, je zelo dobro, ampak pogledajmo samo eh, habitate flore in faune. Tu se mnenja morda razlikujejo, ampak eh, tu sta preče teme gosi v Franciji in na nizozemskem in kar vse posod se eh, odločajo po svoji volji. V Franciji je vse prepovedano, si ga vsi sploh niti pogledati ne smete od blizu, od blizu pri nas, eh, morda sem pa tja lahko kakšno eh, ustrelite. Eh, na nizozemskem pa pobirajo, eh, pa pravzaprav. Eh, eh, Gosi uničujejo cele nasade in eh, spravljajo eh, vrtnarje v obup. In tu res mislim, da se moramo stvari lotiti resno. Ne pravim, da mora vse ostati bolj enostavno, ampak stvari morajo biti bolj jasne. Okvirna direktiva za vode, moja država je na zadnjem mestu. Ja, zato, ker pač v zvezdnih deželah, v Nemčiji. Uh, razvijajo neke fantazijske predstave, ki pa jih potem regije ne želijo več plačati. Uh, in zato je kot je. Potem uredba o gnojivih, živa katastrofa, pa kje je komisija, zakaj ni že deset let nazaj začela ukrepati. Uh, jaz bi uh, evropska pravila na nekaterih mestih malo omilil, kot pravi naša kancelka, morda potrebujemo malo več manevrskega prostora, ampak kdor pa potem tega ne izvaja, pa naj gre pred sodišče. Uh, Eh, generalni direktor, zakaj tega ne, ne storite? Kaj ti aroganca in ignoranca držav članic, vključno z eh, našim eh, okoljskim ministrst, eh, ministrstvom, eh, tu nihče ni pride nikamor. In zato je potrebno eh, sankcioniranje neizvajanja zaostriti. Eh, V Nemčiji imamo vsak dan 8000 dodatnih avtomobilov in če ne bomo na področju kakovosti zraka začeli izvajati resnih ukrepov, potem bo, eh, bomo v kratkem imeli veliko bolnih ljudi. Torej, gospod generalni sekretar, eh, v celoti vas podpiram. Eh, slišal sem sporočilo, ampak nimam pa prave vere v to, kar sem slišal. I hope you won't be, <laughs> Mr. Florence. Gospod Florence, mislim, da vas parlament podpira v, v, do komisije v tej zadevi, ste pa gospoda. Grazie, chair, un ringrazia le DG. Najlepša hvala, gospa predsednica, direk, generalnemu direktorju se zahvaljujem, da je prišel med nas. Eh, seveda je eh, pregled izvajanja okoljske politike ali ER nekaj, kar pozdravljamo, kajti eh, naš kolega, ki je poročevalec, poročevalka za sedmi program, ehm, je na tem področju zelo aktivna, zelo dobro eh, sodelujemo z njo in natančno spremljamo razvoj na tem področju. V eh, sporočilih komisije smo eh, zasledili, kar nekaj uh, osnovnih preliminarnih uh, problemov pri okoljevarstvu, posebej, uh, ko gre za neposreden vpliv na javno zdravje. Uh, komisija je uh, ugotovila, uh, odkrila nekaj, kar lahko pravzaprav lahko opredelimo kot uh, ključne razloge skupnih problemov. To pa je učinkovito. Um, koordinacija med um, državami članicami in um, komisijo, pa tudi mehanizmi um, skladnosti. Uh, vse to se lahko poveže in pripričani smo, da za boljšo izrabo, boljšim črpanjem evropskih eh, sredstev rešujemo tudi institucionalne probleme. Evropska unija pa eh, je priča administrativnim problemam, ki se lahko pojavijo in to pa pomeni eh, bistvene vire za izvajanje. Evropska unija lahko državam članicam bolje pomaga, kot že sedaj, vendar na njihovi strani je veliko pomankanje znanja, pa tudi podatkov. In to je posledica neuveljavljanja oziroma neizvajanja, eh, kot je to ugotovljeno v pregledu izvajanja okoljske politike. Tako so, na primer, ugotovili slabe rezultate, pa tudi nedovoljšno izrabo podatkov v ekosistemih. Torej, eh, komisija bi prosila, če eh, komentira, eh, do katere mere so bile pobude v državah članicah izvedene, kako so to merili, kako so jih nadzorovali in ali obstajajo eh, predlogi, kako bi državam članicam na tem področju pomagali. Na ta način bi lahko zapolnili znanje, vrzeli v znanju in eh, izboljšali implementacijo, še posebej, eh, ko gre za povezanost naših politik po našem mnenju boljša ocenja eh, storitev ekosistemov, kjer se lahko kvantificira eh, eh, dejavniki, to lahko prinese, pridonese k boljšemu zaščiti ekosistemov. Vse države članice so um, že naprej opozarjale na probleme pri razvoju ekosistema oziroma zaradi težav pri njihovem um, merjenju in nadzoru. To upam, da bo rešeno na bolj konstruktiven način. Thank you. Mr. Najlepša hvala, gospa predsednica. Hvala uh, generalnemu direktorju, da je predstavil um, EIR oziroma pregled izvajanja okoljske politike. Uh, leta 2010 je bivši komisar eh, Potočnik na začetku svojega mandata rekel, ne pričakujete, ne pričakujte od mene veliko nove zakonodaje, osredotočil se bom na implementacijo oziroma izvajanje, ker je to največji problem. In sedaj po osmih letih smo še vedno soočeni za istim problemom, z zelo pomankljivo Eh, implementacijo ali izvajanjem. In če pogledam eh, številke, je to nekaj, kar me zaprepade. Eh, okršitve še odprte v letu 2016 so čez 2000 torej do konca leta 2015 je bilo 40 eh, pomembnih sodb eh, izdanih eh, na ravni Evropskega sodišča in še takrat mnoge države članice enostavno ne izvajajo evropske zakonodaje. Morate se začeti spraševati, tako kot je storila komisija, kako bomo nadaljevali ali bomo se igrali le uh, vlogo uh, grdega policaja in uporabljali politiko um, kaznovanja kršitev. To se mi ne zdi primerno boljši uh, pristop, ki ga je zdaj zauzela komisija. Ampak vendarle, in všeč mi je, da je to generalni direktor izpostavil, to uh, ni pristop, ki bo zamenjal mehanizem kršitev, ampak je le dodatna uh, storitev oziroma urodje. Upam, da bo to prineslo nekaj rešitev, ampak ključni, osnovni problem pa s tem ne bo dotaknjen. Torej, to je nepripravljenost držav članic, da izvajajo okoljevarstveno politiko Evropske unije. In ta nepripravljenost pa pomeni pomankanje političnih prioritet. Eh, države članice se na papirju strinjajo z zakonodajo, ampak tisti hip, ko je pa to treba začeti izvajati, potem rečejo, da je to daleč pretežko ali pa da nimajo dovolj eh, finančnih eh, sredstev ali kakorkoli že. Po mojem, igra dobrega in slabega policaja je dober pristop. To je res zelo potreben dodaten pristop in vendar pa mislim, da je tudi to treba nekako izboljšati. Pred nekaj meseci smo uh, razpravljali o direktivi o um, kakovosti zraka in slišali smo, da so kršitve prišle na sodišče, ampak so potem že bile zastarane, kajti države eh, članice eh, so bile tožene zaradi situacije v letu 2007, leta 2010, ko potem ni imelo nobenega smisla več nadaljevati. Torej tudi na sodišču se več ne obnese. Eh, strategijo je, eh, ste dali na um, jutrišnji dnevni red sveta. Eh, to mi je všeč, ampak mislim, da to mora iti veliko dlje na Evropski svet, kajti vsak Evropski svet mora začeti svojo razpravo ravno z okoljem in implementacijo. Mi imamo inštitucijo kot svet in posamezne države članice se za to inštitucijo vedno skrivajo. Nikoli ne moremo s prstom pokazati na posamezno državo in njeno kraj kršitev. To je nekako treba rešiti na ravni Evropskega sveta. To je moja rešitev oziroma moje, moj predlog tudi vam, mogoče drža, eh, gospa um, predsednica, da bi mogoče tudi mi kot odbor lahko um, sugerirali, da se to vprašanje o tem vprašanju razpravlja na Evropskem svetu. Še štirje ste se prijavili k besedi. Omejite se, prosim. Gospod Javo. Hvala, res bom poskušal biti čim krajši. Eh, tudi sam bi se želel ozreti na eh, problem neizvajanja. Eh, to ni nič novega, ne le v državah članicah, ampak v celotni Evropski uniji že leta. In kot je direktor že omenil pobude in um, zaveze komisarja Potočnika. Naj samo povem, na koncu njegovega mandata je gospod eh, Potočnik vendar dal nekaj zakonodajnih predlogov uh, glede uh, inšpekcij in uh, dostopa do pravice za nevladne organizacije in državljane. Ravno zaradi tega, ker je ugotovil, da le z razpravami za državami članicami ne pridemo do dejanskega izvajanja okoljevarstvenega akija. Torej, potrebujemo um, nekaj konkretnega, zagristi moramo, da bi države članice pritisnili. E, tukaj sta dva pomembna elementa. Okoljevarstveni pregledi. Um, organi in inštitucije. Ta um, sistem eh, organov je v uh, pristojnosti držav članic, ampak brez njihove učinkovitosti enostavno ne moremo izvajati okoljevarstvene politike EU. Drugo je pa dostop do sodišča oziroma pravila za nevladne organizacije in državljane, ki lahko delujejo kot um, psi čuvaji. Uh, in ne na zadnje, naj še dodam, zelo dobro je videti, da imamo ta tristopenski eh, pristop, eh, kako besiliti državo članico k izvajanju, ampak kljub vsemu, kljub velikemu številu kršitev na sodišču, eh, Evropsk, v Luksemburgu še vedno ne dosežemo izvajanja. Enostavno razprava ni dovolj, potrebujemo učinkovite ukrepe, s katerim bomo dejansko dosegli izvajanje. Najlepše hvala, gospa Grostet. Hvala, predsedajoče. Bom kratka. Govorili smo o težavah, s katerimi se soočajo države članice. Kar zadeva Francijo, smo predvsej dobri na področju varstva biotske raznovrstnosti in pri upravljanju Nature 2000 imamo pa predvsej težav, kar zadeva kakovost zraka. Tu nam je mogoče kar kaj očitati. Tu je vedno znova problem v naših velikih mestih, pa tudi na območjih, ki so načeloma tukaj eh, naravna območja, ampak. Eh, Eh, na tem področju res ni meja. In januarja smo imeli o, zelo visoke vrednosti onesnaženosti v Franciji, deloma je šlo za posledice vremena, ki je bilo precej neugodno. Po drugi strani pa je šlo tudi za posledico dejstva, da je onesnaženje prihajalo iz sosednjih držav, naprimer iz e, Nemčije. To seveda e, vsekakor terja usklajevanje politik, ki jih izvajajo države članice na področju kakovosti zraka. Mene pa zanima, kako bi lahko eh, države spodbudili, kajti postopki zagotavljanja kršitev so eno, ampak mislim, da bi morali eh, bolj spodbuditi države članice in jih eh, spremljati pri tem, da bodo se stvari lotile. Zlasti zdaj v času finančne krize države članice pogosto ne sprijemajo ukrepov. Eh, ki bi jih morale. Kaj torej lahko predlaga komisija za to, da bi nekako države pospremila eh, in da bi jih pripeljala do nekih ukrepov, s katerimi bi izboljšali kakovost zraka? Eh, Najlepše hvala. Zahvalila bi se generalnemu direktorju. Pomembno temo je omenil še zlasti na našem odboru. In tudi odbor uh, odbor regij tukaj igra zelo pomembno vlogo. V mnogi v Evropski uniji imajo te Evropske unije dovolj, ker jim stalno govorijo, to je zaradi Evrope. E, eh, dosti krat pa gre samo za številke. Ampak, naprimer, direktiva Habitat v moji regiji ne morem sploh razložiti, kako že štiri generacije nekaj počnejo, štiri generacije nekaj počnejo na nek način, sedaj pa morajo to enostavno prekiniti zaradi okoljevarstvenih pravil. In stalno slišim, vedno znova, spet ta Evropa, spet zaradi Evrope. Uh, Tudi v moji državi je veliko kmetovalcev, ki imajo naprimer samo 70 glav uh, živine ker, in enostavno morajo prenehati z poslovanjem, ker uh, to ni več v skladu z pravili merjenja in izračunavanja. Če pogledate številke z, o mineralih, uh, in eh, nitratih, tukaj se izpolnjujejo evropske standardi, ampak eh, pravim, da so eh, pravila napačna, da je zakonodaja EU neustrezna. Kako naj izvajamo zakonodajo o, naprimer, kakovosti zraka, če moramo če je taka, kot je, pa spremeniti jo moramo. Če tega ne bo, eh, potem se lahko zgodi to, kar se je v Združenem kraljestvu. Še v mnogih drugih. Hvala, gospa predsednica in hvala tudi komisiji za opravljanje tega pregleda. V nekaterih državah članica se je kakovost okolja izboljšala, ampak eh, obstajajo tudi zelo slabi primeri upravljanja z odpadki, z vodo in z kakovostjo zraka. To so eh, velike pomankljivosti v eh, izvajanju okoljevarstvene politike, ki imajo velik vpliv na zdravje državljanov, tukaj se plačuje visoka cena, kot je rekel kolega Brnil propagandi. Eh, očitno nekaj ne deluje v eh, postopku kršitve. Eh, poglejmo si škandal na jugu Italije, kjer smo točno ugotovili, povezavo med eh, pojavnostjo eh, tumorjev pri otrokih in eh, nezakonitim odlaganjem odpadkov. Tam smo zelo, zelo daleč od teoretične ga krožnega gospodarstva. Tam se odpotki eh, kurijo na odprtem, na cesti in to so eh, precej nevarni odpadki, še predno jih eh, zakurijo. Predstavljate se, kako je šele potem in to se dogaja v, pri bližini kmetovalnih območij in ne vem, katerih še nevarnih območij. Eh, Pomišljite, koliko eh, izmenjav, koliko razprav se je zgodilo in rezultat je enostavno nula, nič sprašujem pa se, kdo mora ukrepati. Nacionalna vlada ne reši že leta tega problema. Imamo regionalno vlado, eh, ki kljub eh, posebnim evropskim sredstvom ne naredi ničesar, ne vključijo se eh, lokalne oblasti. Če komisija tukaj ne igra vlogo, kdo potem naj ukrepa? Ker postopek kršitve ne funkcionira. Vi se sedaj kombinirate in to plačujejo uh, uh, sami. Uh, državljani in oni so tisti, ki so že plačali ceno svojim zdravjem, se pravi, plačujejo dvakrat. Kaj delajo evropske države? E, e, Italija vedno zahteva fleksibilnost, vi pa ocenjujete o to fleksibilnost stalno omejujete, eh, dokler se stvari ne rešijo, naprimer na jugu Italije. Toliko. Hvala vsem in sedaj dajem še enkrat besedo generalnemu direktorju, da se odzove na to razpravo. Najlepše hvala za to zelo plodno razpravo. In mislim, da je iz nje nekaj povsem jasno postalo. Vsi se strinjamo, da e, evropska okoljevarstvena zakonodaja je zelo pomembna, da je ključna za kakovo življenje naših državljanov, ampak kot je rekel gospod Gerbrandi, nekaj pač ne deluje, nekatere stvari ne delujejo rekel je 200 eh, eh, primerov kršitev, eh, v bistvu jih je čez 300 in če drugem okolje, drugi dosje dodamo, imamo čez 1000 zadev. To je največji pripad v vsej komisiji. Zakaj imamo tako slabo izvajanje ravno okoljevarstvene zakonodaje? Kaj počnemo? Poskušamo uh, iti dlje od pravnega pristopa in se lotiti osnovnih razlogov. Pravni uh, pristop ne bomo um, pozabili. Najslabše bi bilo ohlapna zakonodaja. Tega ne bomo naredili. Ampak naslednja stvar, ki jo lahko naredimo, da ugotovimo, kaj so ključni razlogi. Ali je pomankanje politične volje. Povečajmo jo, pojdimo to na Evropski svet. E, mogoče je to stvar, ki mora iti na Evropski svet. Potem je e, proces semestra, eh, kjer se vse te makroekonomske zadeve pregledujejo, tudi sami skozi EIR eh, gradimo enak pristop. Prvič bomo imeli eh, semestarsko srečanje ministrov za okoljevarstvo. Do sedaj nismo nikoli imeli na tej ravni um, take razprave o strategiji do sedaj nikoli niso, dr, nismo državam članicam pripravili takega poročila, ki je jasno, ki je razumljivo, ki točno določa, kaj se je obneslo in kaj se ni obneslo v posameznih. O, poglavjih je zapisano, kaj je treba narediti. Seveda komisija mora nadaljevati z postopki kršitve in gospod Peličini uh, Eh, kaj delamo eh, z ehm, ehm, upravljanjem odpadkov v kampanji. Eh, Italija 120 tisoč evrov porablja za to stane na dan, zaradi tega, ker smo imeli dve sodbi sodišča in to je globa. Ali to kaj pomaga? Ne kaj počnemo? Torej, delujemo, sodelujemo z Italijo v, pri, na pripravi novega uh, načrta upravljanja in upamo, da se bo s tem kršitev končala, ampak do tam še nismo prišli in vmes je treba zakon spoštevati, upoštevati. Moramo uh, uporabljati uh, pravne. Um, Inštrumente, če država ne spoštuje eh, zakonodaje, potem eh, gremo na sodišče in če drugič, eh, še vedno po drugi sodbi sodišča se ne izvaja zakonodaja, potem sledi globa. To so pravila, ki jih ne moramo spremeniti, ampak seveda moramo iskati tudi druge rešitve in zaradi tega imamo ta IR oziroma pregled izvajanja politike. Enostavno pravila lahko še vedno izvajamo in zbiramo globe ali pa imamo bolj strateški pristop, ugotavljamo, kje so problemi, ki jih lahko izboljšamo. Gospod Florenc je rekel, upam, za dobrimi nameni, govorili ste o vaših dobrih namenih, seveda jih imamo, poskušamo razviti nek inštrument, ki se bo obnesel, ki bo deloval. In to pomeni tudi pregled zakonodaje, ali je država v uh, zakonodaji, ali je problem v nejasnih izuzetjih, ali gre za problem federalne države. Ugotovili smo, da je nekje tudi tak problem. Omenili ste nitrate. Obstaja šest držav članic, ki so v postopku kršitve. In pod Naturo 2000 ste omenjali probleme za gosmi. Obstajajo probleme, problemi zaradi izuzeti in fleksibilnosti, ampak tukaj moramo uh, reševati uh, tako, da bomo sprva analizirali, razpravljali z državami članicami in sodelovali, da bi našli pot naprej. Gospa Dali je podprla ta pregled izvanja okoljske politike. Eh, pozdravlja to, da se lotevamo osnovnih razlogov in omenjala je, zakaj niso vključeni sistemi za ekosisteme. Eh, na tem področju AKI ne obstaja, ampak imamo najboljše prakse, kar lahko bo koristil. Gospod Gebrandi je eh, razen tega, da je omenil zahtevnost kršitev, Eh, točno omenil pomankanje politične prioritete in mislim, da je on predlagal, da to damo na dnevni red Evropskega sveta. Videli bomo, kako se bo eh, na okoljskem svetu eh, razprava odvijala jutri ampak po mojem mnenju moramo najti način, eh, kako eh, bo se začela razprava med državami članicami in potem to dvignemo na pravo politično raven. Omenili ste tudi ocen, eh, omejitev. Um, pravnih postopkov in zastaranja in zastaranja podatkov. 5. Eh, aprila pričakujemo zelo pomembno eh, sodbo, imamo nov pristop eh, v sedmih zadevah države članice že plačujejo globe, ampak gospod ima popolnoma prav, rešitev ni zakonska, ni v, v zakonu zakonskem reševanju, ampak treba je iti dlje in najti je treba boljši način izvanja. Gospod Javor ima popolnoma prav. Ne gre le za pregled izvajanja okoljske eh, politike, ampak eh, dostop do pravice. Eh, oziroma pravosodja eh, je ravno tako pomemben. Prav gotovo imamo tukaj pobudo za eh, zagotavljanje skladnosti. Upam, da bo to eh, zaključeno do konca marca in imamo tudi sporočilo o dostopnosti do pravice, torej informirali bomo državljane, kako lahko imamo, imajo več dostopa do pravice ali pravosodja. In tukaj računam na uh, podporo parlamenta. Pa Grostet je govorila o Franciji in o težavah z kakovostjo zraka, kar je omenjeno tudi v poročilu, ki je naslovljeno na Francijo. Uh, Kako torej izboljšati usklajevanje in sodelovanje med državami članicami? Kako rešiti problem eh, kakovosti zraka, glede na to, da gre pogosto za čezmene učinke? Tu bi želel povedati, da ravno preko to vrstne ocene želimo sprožiti dialog z državami, želimo eh, Eh, izmenjati najboljše prakse, videti, kateri, katere ukrepe uporabljajo države, naprimer v vaseh, ki imajo učin, pozitiven učinek. In eh, tega se bomo lotili in na Irskem bomo prvič eh, sprožili dialog z lokalnimi organi in bomo organizirali tako imenovani Air Quality Forum, torej forum za kakovost zraka. To pomeni, da so prisotni vsi deležniki, vsi. Eh, predstavnike pristojnih organov in včasih gre tu za eh, predstavnike gozdarstva, prometnega sektorja, regulatorjev. Eh, Mrsikdo je prisoten in to bi tognilo biti zelo zanimivo. Mislim, da bo tak dialog res sprožil izmenjavo najboljših praks in upam, da bomo res beležili boljše rezultate. E, prav imate. Včasih e, ljudje ne razumejo, zakaj e, to prihaja iz Evrope, njova pravila, mi pa že generacije delamo tako ali tako. Ampak ne gre le za to, da imamo zakonodajo, ki omogoča lov v. Um, pomladnem času. To je grozno za uh, naravo. Potreben je dialog z regionalnimi oblastmi, obiski na terenu in tam moramo bolj razložiti. Iz teh zadev pa prav gotovo ne želimo preveč regulirati iz Bruslja. To je gotovo veliko bolje uravnavati na uh, nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Ampak eh, kaj, če polovica nima niti eh, načrtov upravljanja eh, v Naturi 2000. Eh, glede direktive o nitratih, zadnja zadeva, omenjali ste nizozemsko. Nizozemska ima tukaj izuzetje in z reformo um, kvot mleka in skupne uh, kmetijske politike obstaja ogromno problemov ne samo na nizozemskem, uh, glede uh, eh, nitratov, ki uh, vplivajo na kakovost uh, um, tal. Uh, gre celo za to, da nekatere države članice kršijo izuzetja, ki so jim bila dodeljena. Gre za šest držav članic, ki so že na um, sodišču in enostavno spremljamo izuzetja in če se to ne spoštuje, če so. Uh, Če se hranila um, pojavljajo v um, tleh, enostavno uh, imamo veliko škodo in tukaj ni prostora za pogajanje, ampak z državami članicami poskušamo uh, Eh, to skupaj izvesti. In še ena za zadnja točka. Eh, postopek kršitve deluje včasih hitreje, včasih počasneje. Zahvaljujoč tem postopkom smo rešili problemo nitratov v um, Italiji je približno 900 nezakonitih odlagališč. Veliko se je izboljšalo v zadnjih dveh letih in uh, imamo tako um, korenček kot palico, oboje potrebujemo uh, eh, za to, da vse skupaj dvignemo na višji politično raven in da države članice podprejo deležnike, tako da bo res prišlo do boljših rezultatov pri izvajanju. Najlepša hvala za vašo predstavitev in za vaše odgovore. Hvala kolegice in kolege za izmenjavo mnen. In sedaj naša eh, zadnja točka eh, danes. Ni nam veliko časa ostalo, ampak še vedno nekih deset minut eh, je na voljo. Eh, toliko bomo imeli še tolmačenje. Govorimo. Eh, o um, izgubah eh, pri Evropski investicijski banki pri financiranju podporu naložbenih projektov zonaj Unije. Uh, poročevalec je gospod uh, eh, Patričelo, ki mu takoj dajem besedo. Kari kolegi. Drage kolegice in kolegi. Zahvaljujem se v prvi vrsti komisiji za to odlič, da ta odličen predlog za eh, sklep, eh, ki se eh, seveda na naša na financiranje EIB lani na področju priseljevanja oziroma migracij. E, Evropska e, investicijska banka e, dela v znotraj v Evropske unije in zunaj nje svetuje dolgoročno za to, da bi se zauzemala za evropske eh, cilje. V okviru tega Evropska investicijska banka igra vedno večjo vlogo eh, za to, da med svoje prioritete da predvsem boj proti podnebnim spremembam, tako da bo Evropa pre, m, glavni eh, akter na eh, svetovnem eh, sceni. Eh, Ogromno je uh, naredila že uh, Evropska investicijska banka na tem področju in vključila je to v svoje uh, finančne pobude. Eh, zaradi tega so predlogi, ki so podani, eh, zasnovani na kom besedilu eh, komisije in želijo, da Evropska investicijska banka postane osnovni, osnovni zagon na tem področju in ki bo jasno omogočila prenoht na nizkooglično gospodarstvo. To so cilji, ki so še bolj ambiciozni na osnovi eh, pariškega eh, sporazuma in to je osnova eh, za nadaljne ukrepanje EIB v prihajajočih letih. Eh, okrepiti moramo eh, transversalnost eh, v vseh pobudah, ki jih financira EIB in moramo sprejeti oziroma podpreti vse tiste pobude, ki bodo dvignile na tem področju financiranje EIB-ja čez 25 odstotkov do leta 2020. Tukaj vas na to želim posebej opozoriti in prepričan sem, da ehm, bomo z predlogi, ki jih bomo pripravili do pojutrišnjem, do konca marca, pripravili mnenje, ki jih bo imelo skupno podporo in ki bo dobro izhodišče za ehm, odbor za proračun. Najlepše hvala, gospod eh, Patričelo. In eh, sedaj uh, poročevalci v senci, gospod Kaputo, za začetek. Hvala lepa, gospa uh, predsedujoča. Kolegi Patričelu bi se rad predvsem zahvalil za opravljeno delo. Pripričan sem, da. Uh, Pariški eh, sporazum je dobra osnova. Komisija želi eh, razširiti investicije EIB znotraj unije in dodati četrti cilj, to pa je eh, zmanjšanje osnovnih razlogov eh, migracije in to mislim, da lahko vsi podpremo. V zadnjih eh, letih je mednarodna eh, skupnost eh, soočena z ogromno globalno uh, eh, migransko krizo, ki zahteva solidarnost in mobilizacijo finančnih virov. Migracije so uh, dosegle biblijske razmere in uh, moramo se postaviti po robu tem pojavu. V boju proti podnebnim spremembam imam, prihaja do uh, izginjanja gozda, nastajanja um, puščav in podobno in to je verjetno osnovni razlog za migracije. Z zunanjimi investicijami lahko EIB eh, se eh, hitro eh, loti ciljev, ki jih je eh, postavila tudi, eh, postavili so tudi Združeni narodi v svoji agendi. Eh, komisija namerava več financiranja nameniti podnebnemu sektorju in sicer z dvigom od 25 do 30 odstotkov do leta 2020. Obstaja pa še vedno preveč manevrskega prostora za EIB, tako da lahko ne upošteva prej predlog komisije in da uh, se omejili na 25 odstotkov uh, celote v ta namen. Uh, to pomeni, da uh, se drugim prepušča uh, odločitev, kako se bo rabil okoljevarstveni denar. Najlepše hvala. Now, uh, Madame Yatamaki. Sedaj pa gospa Jatan Maki. Hvala za besedo, predsednica. Evropska unija razvija naložbene programe in glavni cilj teh programov je, da pravzaprav prav dobimo pod nadzor nenadzorovane težne tokove. Hrati pa je treba tudi poskrbeti za to, da bomo ustvarili nova delovna mesta, gospodarsko rast in da bodo lahko naši državljani živeli tudi na dostojen način. Moram pa vas tudi spomniti na to, da so podnebne spremembe en izmed glavnih razlogov za migracije in migracijske tokove, suša, poplave, naravne nesreče so glavni razlogi za to, da pač ljudje zapustijo svojo domovino in se odpravijo v tujino. In drugim govorimo tudi o tem, da bi razširili zmogljivost za posojila Evropske investicijske banke tako, da bi lahko dajala posojila tudi državam zunaj Evropske unije. In sicer, da bi seveda povečali to zmogljivost za 25 odstotkov. Upam, da bi nam to tudi uspelo, kajti na takšen način bomo lažje zajezili razširitev podnebnih sprememb. Govorimo seveda o jamstvenem skladu. Mislim, da potrebujemo tudi jasne cilje za 25 odstotkov, najmanj 25 odstotkov. Od Dnevni odbora za okolje je seveda pomembno izhodišče za razpravo o učinkih podnebnih sprememb poročevalec odbora za proračun, bi si sicer želel, da bi Latinska Amerika prijela več finančnih sredstev, ampak če ji damo več finančnih sredstev, mora tudi bolj usmerjeno porabiti ta denar za bolj konkretne rezultate. Na nazadnje pa moramo poskrbeti tudi za to, da ne bomo tega denarja razpršili posod brez tega, da bi dobili kakršnih koli rezultatov. Hvala. Sedaj pa dajem besedo še gospe Konečni. Hvala za besedo. Hvala tudi poročevalcu. Na začetku bi želela povedati, da se strinjam s ciljem EIB-ja, da se ohranijo trenutna finančna sredstva na tem področju. Enako velja tudi za posojile tretjim državam in da EIB tudi poveča zmogljivost posojanja za tretje države, se pravi od 25 do 30 odstotkov. Sem tudi zato, da se ta odstotkovni delež poveča. Mislim, da je treba podpreti države tako, da bodo sprejele ukrepe, s katerimi bodo lahko izpolnile vse cilje priškega sporazuma in zavez združenih narodov. Ampak treba povedati, da se ne borimo samo proti podnebnim spremembam, ampak je treba tudi zagotoviti dostojne življenjske pogoje ljudi v drugih državah zaradi podnebnih sprememb. Ne živimo v nekem mehurčku, ampak smo vsi med seboj povezani. To je tudi pokazala migracijska kriza. Lepo je, da si prizadevamo za nične izpuste, ampak če bodo druge države nadaljevale z eh, izpusti toplogrednih plinov, potem nam nični izpusti sploh ne bodo koristili. Moramo poskrbeti za to, da bodo proti temu cilju stremele tudi ostale države. Umenim lahko samo naravno katastrofo zaradi palmovega olja. Mislim, da moramo pravzaprav staviti na energijsko učinkovitost, na trajnost na mesta in na dostojno delo. Vse te naložbe moramo usmeriti v te elemente. Še enkrat bi želela povedati, da nismo osamljeni. Moramo sodelovati tudi z ostalimi državami. Hvala. Sedaj pa dajem besedo gospe Tornano. Hvala predsedujoča, hvala tudi za vaše delo, gospod poročevalec. Ko gre za to eh, poročilo, je res, da kriza eh, pri beguncih, kot jo eh, smo jih zdaj priča, terja veliko solidarnosti, predvsem pa veliko odgovornosti, ko gre za naložbe izven Evropske unije. Eh, je to mogoče eh, financirati, če je to dobro eh, urejeno z sporazumi z državami porekla in če je to pospremljeno tudi z ustreznim Eh, eh, z ustrezno ureditvijo, kar zadeva sprijem, ampak eh, govorimo o priseljenski krizi, ne o begunski krizi, kajti za begunce gre, kadar so ljudje preganjeni iz verskih razlogov zaradi vojne, ampak vsi ti ljudje, ki so tu, ne sodijo v to kategorijo. Eh, Francija je v veliki meri neto plačnica v evropski proračun in zato želimo konkretne rezultate obstoječih programov, namesto pa, da vse čas povečujemo razpoložljiva sredstva in jamstva, kar vse povprek. Eh, kar zadeva načrt zunanjih naložb v povezavi z EIB, zlasti ko gre za upravičence iz zasebnega sektorja, Eh, bi to morda eh, lahko spodbudilo naložbe v eh, samih državah in to bi lahko olajšalo boj proti vzrokom za priseljevanje. Kar pa zadeva posojila zasebnemu sektorju, če se bo ugotovilo, da ni mogoče drastično uh, Eh, zmanjšati eh, odhajanje ljudi iz držav porekla, potem bi bilo potrebno ta posojila čim prej vrniti in jih ne obnoviti eh, z enostavno utemeljitvijo, da cilji niso bili doseženi. Mislim, da bi, ko gre za EIB, morali predvsem usmeriti sile v to, da ljudje ne zapuščajo svojih držav in to bi moralo biti na, vrstu, na vrhu prednostnega seznama. Eh, da naj bi EB eh, e povečala zunanje naložbe v državah v razvoju z 25 na 30 odstotkov, se mi zdi eh, nesprejemljivo razen če bi se priseljenska kriza, kot smo jo priča v Evropi, eh, skrajno zaustrila in eh, bi se bilo zato potrebno z drugačnimi sredstvi boriti proti vzrokom eh, za odhajanje. No, zaključujem. Eh, države upravičenke bi morale vsekakor imeti sporazume o Eh, vračanju in te države ne bi smele več prijemati eh, evropskih sredstev. Med te države sodi tudi eh, Kosovo, ki pa bi ga morali razumno priznati. Hvala. Hvala. Gospod Weinberg z komisije bo sedaj odgovoril na ta vprašanja. Hvala za besedo hvala tudi poročevalcu za oblikovanje osnovnega tega mnenja glede amadmaja številka ena. Lahko povem, da se strinjamo s tem, da se izredno omeni pariški sporazum, pa tudi agenda 2030 za trajnostni razvoj. Predlog spremembe 2, 25 odstotni delež, treba je vas opozoriti na to, da je to najnižji cilj finančne operacije EIB-ja v njenem trenutnem mandatu. 35 odstotkov pa je seveda cilj do leta 2020 za vse finančne operacije EIB zunaj Evropske unije, ne samo v okviru e LM-ja. Amandma 3. Mi lahko ta amandma popolnoma podpremo predlog spremembe štiri. S tem bi celotni ukrep postal bolj celovit in tako bi ga vključili v vse procese in standarde EIB-ja. Glede delovnih metod EIB-ja pa moram povedati, da se moramo o tem seveda pogovoriti z pristojnimi službami EIB-ja. Najlepša hvala. Hvala. Sedaj pa dajem besedo ponovno predsedujočemu poročevalcu. Mm, Cenim um, sugestije kolegic in kolegov, tudi uh, prispeve komisije. Nimam nič drugega, kot dodati to, da pošljete predloge spremembe jutri. Do 1. marca do 12. opoldan prosim pošljite se predloge sprememb. Jutri pa se bomo ponovno videli ob desetih.